Good morning, ladies and gentlemen, again. Now we- Še enkrat dobro jutro, dober dan vsem. Zdaj smo vsi zbrani. Vsi, ki smo se odločili, da sodelujemo na tem zelo pomembnem in prijetnem sestanku. Vsak sestanek s člani odbora Kotar je za nas veliko veselje. Tako da pozdravljam predstavnike članov odbora Koter v Evropskem parlamentu, tudi predstavnike odbora Regi in cenimo to priložnost, da lahko govorimo o sedmem poročilu o koheziji skupaj s kolegi iz odbora Regi. Pozdravljam gospoda Osvalda in mu čestitam ob izvolitvi za predsednika odbora Koter. Upam, da bomo nadaljevali z našim dobrim sodelovanjem. Naše izkušnje so dobre in upamo, da bomo nadaljevali v istem duhu. Pozdravljam tudi komisarko Krecu. Težko je bilo priti na parlament, ampak veseli nas, da ste tukaj. Za vse nas je bilo težko danes priti sem. Z veseljem vam bomo prisluhnili in tudi informacijam o sedmem poročilu o koheziji. Vaše mnenje, vaše stališče in vaša sporočila našima dvema odboroma nas zelo zanimajo. Na začetku sem obljubila, da bom moja predstavitev čisto kratka. Mislim, da je bolj pomembno, da prisluhnemo komisarki. Le še nekaj. V odboru regi zelo, smo zelo osredotočeni, ambiciozni in si prizadevamo za to, da bi kohezijska politika v prihodnosti postala ena od ključnih politik Evropske unije. Želimo pokriti vse vidike prihodnje kohezijske politike na podlagi različnih pobud in poročil o izvajanju. Našo vizijo smo že objavili o prihodnosti kohezijske politike z našim poročilom o pobudijo gradnikih za prihodnost 2020 kohezijske politike. Pripravili bomo tudi poročilo, sedmo poročilo o koheziji in na enem od naslednjih sestankov bomo govorili o tem pomembni temi. Dogovorili pa smo se tudi že o tem, katera bodo glavna sporočila o prihodnosti kohezijske politike. Najprej se moramo dogovoriti, da moramo spremeniti kohezijsko politiko na kar najboljši možni način ob uporabi naših izkušenj, zato da bomo prihodnjo politiko oblikovali na dober način, ki bo usmerjena in prilagojena potrebam evropskim državljanom. Včeraj med otvoritveno slovesnostjo smo to tudi že povedali. Potrebe naših državljanov morajo biti v spredju naših prizadevanj. Obravnavati moramo vse spremembe in vse izboljšave kohezijske politike, tako da bodo prilagojeni potrebam naših državljanov. Kot drugo, resnično menimo, da obstaja več priložnosti za kombinacijo in tesno sodelovanje med kohezijsko politiko in drugimi politikami Evropske unije. Dobra mešanica med kohezijsko politiko in politiko na področju izobraževanja, inovacij, socialnih politik, trgovine, na področju razvoja, vključno z regionalnim razvojem, je pomembno za prihodnost našega življenja. Zato potrebujemo fleksibilno kohezijsko politiko, ki bo zajemala potrebe državljanov in potrebe Evropske unije. Odpreti moramo našo prihodnjo kohezijsko politiko za sedanje izzive, s katerimi se soočamo v Evropski uniji, kot je migracijska kriza, tudi naravne katastrofe, težave s podnebjem, za gospodarske težave, z rastjo in razvojem novih delovnih mest, visoko ravnijo brezposobnosti v nekaterih regijah. Vse to so izzivi pred nami. Kohezijska politika pa ima kapaciteto in potencial, da odraža in odgovori na vse te izzive. Za nas bo zelo pomembno, da prisluhnemo tudi mnenju odbora regij in komisarki v povezavi s sedmim poročilom o koheziji. Toliko z moje strani, kot smo obljubila bom povedala na kratko, veste, da rada govorim, ampak zdaj predajem besedo gospodu Osvaldu, da nadaljuje s pozdravnim nagovorom. Dobr dan, gospod in gospodje. Moj govor, svoj govor imam tukaj, ampak eh, ne najdemo čal, tako da imate srečo, ker nas tako ali tako priganja čas. Strinjam se vsem, kar je povedala gospa Mihajlova. Vsi smo tukaj zaradi komisarke, zaradi tega pomembnega dokumenta. Tako da hvala gospe Mihajlovi in gospodu Katanelu, nekdanjemu predsedniku odbora Kotar in upamo, da bomo nadaljevali z našim dobrim sodelovanjem. Mislim, da se že tradicionalno sestajamo ob tovrstnih priložnostih, ob posebnih dneh, kot je današnji. Čez 8 mesecev naj bi začela veljati že uredba in zato se moramo še toliko bolj osredotočiti na njo. Gospod Spiridor, moj prvi podpredsednik, je tudi tukaj, tako da se mu želim zahvaliti za, tukaj, za to, da je tukaj. Tukaj pa nismo zaradi mene, ampak zaradi te gospe, ki sedi zraven mene. Hvala lepa. Zdaj pa komisarka Krecu dobrodošli beseda je vaša hvala lepa za besedo pozdravljeni vsi predstavniki obeh ob odborov, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Dobar dan. Veseli me, da sem danes med vami. Hvala za to vabilo, da se udeležim tega tradicionalnega sestanka med odboroma regij in koter v tem Evropskem tednu regij in mest. Kot veste, smo nedavno objavili sedmo poročilo o koheziji, o koheziji, ki je zelo pomembno. To poročilo kaže, kako se je kohezijska politika izvajala v različnih regijah v preteklosti in kako so potekale različne dejavnosti. Obenem ponuja tudi možnosti za razmislek o prihodnosti tega sedmega poročila o koheziji. Kot je povedala gospa predsednica, mislim, da je zelo pomembno, da imamo to razpravo danes še bolj kot kdajkoli in da začnemo s končno fazo priprave, s koncem končno fazo priprave evropskega proračuna. Kot veste, je predsednik Juncker objavil prvi osnutek naslednjega večletnega finančnega okvira, ki bo predstavljen parlamentu maja, kar pomeni, da imamo kakšnih 8 mesecev na voljo za pogajanje. Z Evropskim parlamentom začenjamo z razpravo, tudi z odborom regij in menim, da se moramo najprej odločiti, kaj moramo najprej narediti in potem kako in koliko denarja je za to potrebnega. Po našem mnenju moramo narediti naslednje. Vsi vemo seveda, da obstajajo razlogi, da smo optimistični. Evropsko gospodarstvo ponovno raste in ustvarja nova delovna mesta. Obstaja pa nekaj pomislekov in strahov iz preteklih let zaradi gospodarske krize, zaradi pritiskov globalizacije, zaradi migracijske krize. Vsi ti strokovi niso kar odšli. Odražajo se v življenjih ljudi in tudi pri volilnih rezultatih po vsem, vsej celini, po vsej Evropi. Vidimo, da je tudi nekaj nestrpnosti, da se ljudje zazirajo vase. Skupaj se moramo boriti za to, da bomo ohranili solidarnost in da obdržimo Evropsko unijo združeno. To je zelo pomembno z vidika stanja kohezijske politike. Velik delež evropskega prebivalstva meni, da zaostaja kljub gospodarske rasti, kljub več delovnim mestom imamo trenutno najnižjo stopno zaposlenosti v zadnjih desetih letih. To je ključno za to, da bolje razumemo, da ni enako za vse. Še vedno obstajajo regije, kjer imajo nižjo raven zaposlovanja kot pred gospodarsko krizo. Zato moramo razumeti te strahove in pomisleke in jih nagovoriti in obravnavati. Pri tem je treba upoštevati regionalne in lokalne razsežnosti. V številnih evropskih regijah so ljudje revnejši, kot so bili pred gospodarsko krizo. V preveč evropskih regijah žal ljudje nimajo dovolj priložnosti za dostojna delovna mesta in morajo zato zapustiti svoje domove zaradi pomankanja priložnosti v njihovih regijah. To je najbolj relevantno v tako imenovanih tranzicijskih regijah, ki stagnirajo in se ne spopadajo dobro z industrijsko tranzicijo. Tako da ljudje odhajajo iz podeželja v mesta, zato da iščejo boljše življenje. V številnih regijah ni visokih plač in ni veliko lokalnih dejavnosti. Po našem mnenju, bolj kot kdajkoli prej, moramo obravnavati razlike v politikah Zato, da zagotovimo, da ima vsak evropejec dostop do enakih priložnosti in možnosti, ne glede na to, kje živi. Prav zato sem prepričana, da je vprašanje kohezijske politike v tem, da mora podpirati konvergenco in spodbujati gospodarski razvoj, socialno vključenost in enake možnosti za vse v vseh regijah. Po mojem mnenju potrebujemo več Evrope in to posod. V katero smer pa naj se razvije kohezijska politika, zdaj, ko mora Evropska unija obravnavati nove prednostne naloge? Slišali smo kar nekaj kritik naših politik zaradi počasnega začetka To drži in tega se moramo zavedati. Vse moramo upoštevati in narediti, kar je v naši moči v naslednjih sedmih, osmih mesecih. Tudi, kar zadeva vlogo regionalnih in lokalnih organov pri, pri postavljanju evropskih prednostnih nalog. Tu smo zato, da zagotovimo finance in si delimo odgovornost pri upravljanju, pri izvajanju pa gre za stotstotno odgovornost držav članic. In tukaj številke niso najboljše za ta finančni program. Zato je zelo pomembno, da si podrobno pogledamo rezultate te politike. Včasih to dojemamo na napačen način. Ta kohezijska politika kaže, da da poskuša obravnavati vprašanje, ki jih mora. Ustvarja konvergenco, če finančna sredstva omogočajo tudi makroekonomske učinke. Deluje tudi zato, ker izpolnjuje obljube, ki jih je dala Evropska unija svojim državljanom, od pitne vode do širokoposavnih storitev, do dostojnih prometnih povezav, šol, vrtcev, bolnišnic. Deluje tudi zato, ker se navezuje na lokalno znanje in preoblikuje ta sredstva v lokalne projekte. Pomagamo civilni družbi, podjetjem in posameznikom. Po mojem mnenju ta politika ostaja najbolj vidna, viden dokaz in najbolj konkreten dokaz, da lahko pomagamo našim državljanom. Seveda pa ni vse perfektno, še vedno ostajajo možnosti za izboljšanje. O tem razmišljamo že mesece. Zdaj pa moramo na mizo postaviti nekaj konkretnih idej o prihodnji obliki kohezijske politike. Naš skupni cilj je, da preoblikujemo to politiko na najboljši možni način, najprej za upravičence za naše prebivalce. Štiri glavne stebre kohezijske politike prihodnosti vidim. Prvi stebr je zaupanje. Včeraj na otvoritveni slovesnosti smo veliko govorili o zaupanju in pomankanju zaupanja med in, do institucij, do politikov. Deljeno upravljanje pomeni tudi deljeno odgovornost, ampak tudi deljeno zaupanje. Leta 2014 oziroma za leto 2014 do 2020 smo spostavili nekaj postopkov za ugotavljanje sistemov za upravljanjem za to, da se zagotovi ustrezen okvir za ustvarjanje vzajemnega zaupanja. Zdaj imamo ta okvir za više zagotavljanje kakovosti in sedanji sistem mora ostati nespremenjen zato, da se izvajanje lahko začne že s prvim dnem. Novo zaupanje pomeni tudi večje skrbništvo za oblikovanje in izvajanje. Sedanje stopnje sofinanciranja, ki so bile postavljene v času krize, niso več upravičene. Zato, moramo, zato se moramo vrniti na raven nacionalnega sofinanciranja, ki bolje odraža vlogo in odgovornosti nacionalnih proračunov za zagotavljanje ciljev kohezinske politike. In še na koncu plačila temeljijo na stroških projektov in na predložitvi računov. Podobno moramo preučiti ta sistem, ko plačila ne temeljijo na predložitvi računov, ampak na podlagi izpolnjevanja vnaprej postavljenih pogojev. Drugi stebr govori o uspešnosti, o izvajanju Ne vem, kam nas bodo peljale, peljala pogajanja o brexitu. Ne vemo, kako bodo države članice zapolnile vrzel, ki bo nastala zatem in kako se bomo spopadli z novimi izzivi. Bolj se moramo osredotočiti na rezultate, na uspešnost in izvajanje. Tukaj smo naredili veliko korakov naprej, zlasti pri okviru za izpolnjevanje pogojev. To je sooblikoval tudi Evropski parlament kot so zakonodajni organ. To pa moramo pripeljati še dlje. Govoriti moramo o tem, zakaj naj se porabi denar. Kohezijska politika se mora osredotočiti na manj političnih področjih kot trenutno. Na ta način bo bolj učinkovita in bolj vidna v našem miksu politik. Sedani seznam tematskih ciljev naj bi bil oblikovan tako, da bo imel manjši nabor političnih ciljev in da bodo to tudi sektorski cilji. Obene moramo razmisliti tudi o tem, kako naj okrepimo strukturne reforme. Javne naložbe, vključno v okviru kohezijske politike, bodo bolj uspešne, če bomo imeli tudi zakonodajni okvir Zato obstaja veliko dokazov. Mi zagotavljamo pozitivne spodbude v okviru kohezijske politike. Zato menim, da je zelo pomembno, da s tem nadaljujemo. Ne vemo točno, kako razpravljati moramo o tem. Mogoče moramo vzpostaviti te spodbude tudi zunaj kohezijske politike ali v okviru kohezijske politike. O tem se še razpravlja, ali naj bi imeli poseben sklad ali ne treba pa je imeti povezavo med kohezijo in strukturnimi reformami. To je del dokumenta o razmisleku, o poglobitvi denarne unije in gospodarske unije. Tako da bom z veseljem prisluhnila vašim pogledom v zvezi s tem. Odpraviti moramo tudi vse mehanizme, ki zaustavljajo in upočasnjujejo izvajanje potrebujemo tudi proračunsko disciplino. Začeti moramo s tem, da uporabimo razpoložljiva sredstva v dveh letih in ne v treh letih, kot imamo to zapisano zdaj. Številne države članice zaradi triletnega obdobja nič ne hitijo in to je izguba časa. V tretjem stabru gre za fleksibilnost. Sami dobro veste, da v teh treh letih smo bili priča številnim nepričakovanim dogodkom, od naravnih katastrof, potres v Italiji, potem primer gosenic v Valoniji. In vemo, da se evropske regije lahko soočijo s številnimi novimi izzivi, kot so neugodni in škodljivi vplivi globalnih oziroma podnebnih sprememb in drugih. Prilagajanje programov je zelo težko in veliko krat politično zelo težavna naloga. Ena preprosta rešitev je, da del dodeljenih sredstev za kohezijo postavimo, damo na stran in jih lahko aktiviramo takrat, ko pride do podobnih primerov. Na ta način bo kohezijska politika bolj prilagodljiva, bolj fleksibilna. In če tega ne bo, si lahko pri, le predstavljate, kakšni bodo rezultati za proračunske namene. In četrti stabar je poenostavitev. To je bila prednostna naloga že od samega začetka našega mandata se ukvarjam s tem in veselim se, da bo lahko da bo Evropski parlament sprejel uredbo Omnibus. Od 1. januarja bodo na ta način lahko upravičenci uporabili in izkoristili te nove ukrepe iz uredbe Omnibus, kot je poenostavljena stroškovna opcija, poenostavitev, povezave med skladoma EFSI in ESI in tudi uporaba sredstev za posledice migracijske krize. No, upam, da bomo čim prej prišli do skupnega stališča v zvezi s tem. Po mojem mnenju res potrebujemo enotno knjigo s pravili. To bo pripomoglo k poenostavitvi. Podobni postopki morajo podleči podobnim pravilom. Naprimer, ko gre za širokoposovne staritve v neki vasi, sklad za razvoj podeželja skoraj nima pogojev za to in zato si upravičenci želijo, da uporabijo sredstva iz tistega sklada. V okviru kohezijskega sklada pa je kar nekaj pravil postavljenih za to in pogojev, tako da je seveda za nje lažje izkoristiti sredstva iz tistega sklada. Zato potrebujemo enotni pravilnik, če lahko tako rečem, enotni sklad tudi za socialno in ozemelsko ali teritorijalno, teritorijalni razvoj. Koordinacija mora obstajati med različnimi viri financiranja. Enako velja tudi za revizije. V številnih situacijah upravičenci porabijo več časa za revizorje kot za samo izvajanje. Tako da ni nenavadno, da upravljalni organi in upravičenci so deležni več revizij iz različnih skladov za isto obdobje, za enake dejavnosti. In menim, da moramo s tem prenehati ena revizija, ki ne potrdi, da je vse v redu. Enotno revizijsko načelo moramo razviti, ki bo zagotovilo, da je, imamo en organ, ki koordinira delo. To bo olajšalo delo tistim, ki delajo na terenu vsakodnevno in to lahko pripeljemo vsak kotiček naše Evropske unije. In obžalujem, da v številnih državah članicah vidim in slišim mlade, ki pravijo, da ne želijo se sploh spopasti s skladi, ker so ti procesi predolgi. Zaupanje, uspešnost, fleksibilnost in poenostavitev so stebri, ki bodo omogočili kohezijski politiki in tudi Evropski uniji, da se soočimo s težkimi izzivi, ki so pred nami. Sodelovanje z Evropskim parlamentom, odborom Koter, z odborom Regi, z odborom Regi, bo pripomoglo k temu, da bo Evropska unija močna, da bomo spet temeljili na naših vrednotom mir, solidarnost in blaginja za vse. Najlepša hvala za to in veselim se naše izmenjave mnen. Hvala lepa, gospa komisarka, za ta zanimiv govor. Pripričana sem, da bo veliko vprašanj in pripomb. Kot dobro veste, imamo veliko izkušenj s tem. Odpiram razpravo in vabim k izmenjavi mnen. Najprej odbor regije, odbor Koter in tako izmenjaje. Začela pa bom s koordinatorji iz odbora regij Evropskega parlamenta, gospod Van Nistelrooy. Izvolite. Uh, Hvala, da ste organizirali to možnost, da skupaj razpravljamo z odborom regij v tednu mest in regij. Uh, gre za naše pomembno zavezništvo, če je potrebno, lahko uporabimo tudi nekaj političnega pritiska. V našem odboru, v naši skupini se praja eh, občutek, da je treba ukrepati. Eh, imeli smo poročilo Vestfal, kjer je bilo konkretno našteto, kaj potrebujemo. V sedmem poročilu kohezijski politiki imamo veliko informacij, Postavlja pa se vprašanje, ali to neposredno vpliva na eh, delo, eh, na naše delo, delo odbora regije. Jaz menim, da takšnega učinka še ni. Meni se zdi, da je sedmo poročilo takšno kot šesto in tisto prej. Um, Torej, pri prejšnjih eh, poročilih o kazijski politiki smo imeli jasno zastavljen finančni okvir, tukaj pa sedaj lahko gremo odlje, ampak ne vemo točno, kam gre ta urbana agenda. Parlament se je sedaj znašel v situaciji, ko moramo razmisliti o naslednjih osmih mesecih in se vprašati, ali bomo počakali, ali bomo ponovili vajo iz prejšnjega leta, ali pa bomo jasno povedali, kam želimo iti. in ali se želimo dotakniti tudi same uredbe. V tem dokumentu je veliko dobrih priporočil, recimo na 15. strani, 16. strani, 17. strani. Tam je zapisanih veliko uh, priporočil, ki prihajajo iz dokumenta o razmisleku. Ni veliko novosti, kar se tiče kohezijske politike same. Skratka, mi bi morali predvsem določiti potrebno hitrost, s katero je treba ukrepati. Tukaj gre za bistvena vprašanja za regionalno politiko. Veliko vprašanj staja brez odgovora. Recimo imamo rezervo 21 eh, milijonov in sedaj se postavlja vprašanje, ali lahko države članice, ki ta sredstva potrebujejo, neposredno dostopajo do njih ali pa želimo tukaj še nekaj počakati. Recimo v Romuniji smo videli ekstremno nizko stopnjo črpanja in lahko rečemo, da je to um, naloga držav članic. Ja, v redu, to je. Um, lahko rečemo, da je to v rokah držav članic, ampak če pripravljamo 400 stranske dokumente in države članice potem eh, odgovarjajo na to z 12 tisočnimi eh, stranmi dokumentov, potem je seveda težko eh, to izvajati. Pravzaprav pa potrebujemo investicija v mesta že sedaj. Toliko imamo različnih izkušenj na različnih področjih pri naših tematskih posvetovanjih. Imamo vso potrebno znanje, potem tudi, ko gre za internetno družbo, ko gre za eh, povezljivost, ko gre za socialna vprašanja, ko gre za okoljska vprašanja. To znanje bi nam moralo omogočiti, da pridemo do sistema, ki ne pokaže rezultatov šele po sedmih letih, ampak že prej. Recimo, eh, lahko si ogledamo, kako deluje CEF, eh, ustanova za povezovanje Evrope. Eh, tu je treba jasno povedati državam članicam, če ne boste teh sredstev izkoristile, boste jih izgubile. Ne bomo vam dali na voljo novega denarja. Zakaj bi to počeli z tako plačevalskim denarjem? Skratka, ne moramo več čakati, ne moramo čakati na naslednje leto, da bomo rešili vse te probleme. In zdi se mi, da tudi za tem dokumentom teh, do, teh problemov še nismo rešili. Včeraj smo na sestanku koordinatorjev govorili o hitrosti, ki je tukaj potrebna. Kolega Žolo bo pripravil sedmo poročilo o kohezijski politiki. In videli bomo, če bo to pospešilo stvari. Uh, Hvala lepa. Samo ena pripomba, kajti skušam biti kratek. Od eh, našega zadnjega skupnega zasedanja smo dobili dva dokumenta, kohezijska politika po letu 2020 eh, in pa eh, še en pomemben dokument, kolega Šogor bo spregovoril več o tem. Hvala hm, za besedo, spoštovana komisarka Krecoveš, spoštovano predsedstvo, spoštovani kolegi. Eh, iz eh, sedmega poročila o kohezijski politiki vsekako sledi, da se, da se Evropi čuti in odvija na nek način gospodarsko okrevanje, o tem govorijo tudi drugi kazalci, povečuje se na primer eh, GDP, povečuje se zaposlenost, zmanjšujejo se tudi na neposod regionalne razlike, vendar se postala vprašanje, če te stvari tečejo seveda v zadostni meri. In če natančno pogledamo situacijo po po regijah, tudi iz okolja Slovenije, odkud sam prihajam, potem je treba povedati, da pač ljudje gledajo na nek način v prihodnost neko mero negotovosti, nelagodja, to se čuti recimo tudi v, v razvitih regijah in da se na nek način zaradi vseh družbenih in gospodarskih sprememb tudi čutijo ogrožene. No in eh, zdaj je seveda čas, eh, izhajajoč tudi iz tega poročila in vseh ostalih dokumentov, o katerih je bilo rečeno, da govorimo seveda o kohezijski politiki, po, torej v prihodnosti, po letu 2020. In eh, vse po mojem mnenju potrebujemo močnejšo, učinkovitejšo kohezijsko politiko, ki temelji na večji subsidijarnosti, prožnosti, poenostavitvah, to bi že ti povedano, in ne smemo pozabiti seveda tudi na solidarnost. Eh, kar zadeva odbora regije, je politična vizija, eh, torej odbora regije bila izražena v mnenju, ki ga je pripravil naš član, gospod Mihajl Šnajder in je bil eh, sprejeto to poročilo letos. No, ne glede eh, na izive, o katerih je seveda eh, govora in s katerimi se sooča eh, EU, je pa vseeno treba verjetno imeti v vidu in pričakovanju, da nadaljevanje kohezijske politike, tudi ko govorimo o finančnem okviru, podpira evropski proračun na, torej naslednjem dobju v enakem razmerju kot danes. To je povezano seveda eh, potem z realizacijo številnih projektov, o katerih je govora. Eh, projekti odražajo potrebe državljanov in ena zadnja to pomeni, ne da se skozi to državljane potem tudi vidijo in čutijo eh, Evropsko eh, unijo, kar je verjetno zelo pomembno v tem času. Tudi zato podpiram zavezništvo za kohezijo, ki združuje vse tiste, ki verjamejo, da mora kohezijska politika biti še naprej temelj evropske prihodnosti. In bi v zaključku seveda izrazil zahvalo vsem tistim, ki res vsega, Eh, na tem delajo, posebej zahvala gospe komisarki Krecev, pa tudi komisarju Ettingov, ki sta na nek način naš eh, eh, glas v izvršilni veji EU, e mnogim, torej zahvala tudi gre poslance Evropskega parlamenta za njihova prizadevanja v zakonodajnem okviru EU, bi pa ob koncu sva pozdravo tudi bolgarsko predsedstvo sveta EU za povabilo odboru regije na forum visoke ravni v prihodnosti kohezijske politike junija 2018 v Sofi, eh, pri čemer eh, vse ta razprava potem se ohranja eh, in govori o pomenu kohezijske politike pravzaprav v EU. Hvala pa. Thank you. The next speaker on behalf of Regi Committee. Hvala. Naslednji gospod Kosolino. Sì, mh, mm, davvero prime considerazioni, il rapporto è stato Najlepša hvala. Najprej splošna pripomba. Počasi nam bo uspelo preiti najhujšo gospodarsko, pa tudi socialno krizo v zadnjih letih Evropske unije. In dobro vedeti, da je začela kohezijska politika delovati. Oceniti pa moramo tudi učinkovitost te kohezijske politike, zato da ne bi prišlo do še večjega poglabljanja razlik med regijami. Smo ob koncu političnega cikla in zdaj je jasno, kakšne so bile posledice gospodarske krize in kako se stvari v času reševanja iz gospodarske krize odvijajo drugače Mislim, da je pomemben glavni razlog za krepitev to vrstne kohezijske politike. Okrepiti je treba regije, tudi koncept regij je morda nekaj, kar je treba še bolj opredeliti. Ne vem, ali je to sploh smiselno pristop ali ne, ampak v vsakem primeru je treba odpravljati razkol med regijami, zagotoviti resnično konvergenčnost. To je tisto prvo, pri čemer moramo ustrajati najti moramo ustrezno moč, tako da bomo lahko v naslednjih letih podprli relevantne projekte, tako finančno gledano, kot tudi politično gledano. To bo pomembno za Evropo v prihodnosti. Pa še druge pripombe. Tukaj se strinjam s pripombami naših kolegov, ki so danes z nami. Prav gotovo nas preveva določen optimizem. Veliko dela je sicer treba še upraviti v smislu financiranja in izvajanja. Kako bomo izkoristili naslednje mesece dela, to je pomembno. Kako bo odbor regij izkoristil naslednje mesece in kako bomo sodelovali z drugimi institucijami, še posebej z odborom regij. Zanima me, ali bodo dejansko opredelili tiste teme, ki naj bi jih obravnavali usporedno z našimi prioritetami. Tukaj bi lahko nekoliko bolje povezali naš način dela, na ta način zagotovili tudi boljše prepletanje obravnave. Kolegi iz komisije Kotr bi nam lahko pojasnili tudi, zakaj prihaja do kakšne zamude v opredelitve prioritetnih tematik. Ali je to zaradi evropske zakonodaje, ki komplicira izvajanje politike v naslednjih letih, ali tukaj prihaja tudi do težav zaradi ekonomskega upravljanja. Regije pogosto dobro sodelujejo skupaj. Imamo tudi pakt za stabilnost, druge politične instrumente. Kako naj zdaj spremenimo upravni mehanizem, da bo vse skupaj bolje delovalo? Ne pozabimo tudi na vprašanje integracije. integracija je ključnega pomena. Seveda moramo v naslednjih mesecih dobro sodelovati, v naslednjih osmih mesecih in tudi specifično opredeliti tiste težave, ki ovirajo integracijo. Zakaj je sploh prišlo do teh težav v regijah? tudi o tem je treba razmišljati. V nekaterih regijah so se te težave pojavile, v drugih regijah je bila situacija veliko bolj enostavna. Kaj je torej ključ do učinkovite kohezijske politike? Mislim, da bi lahko tukaj še poglobili naše razumevanje. To so te moje pripombe, malo bom zaključil zaradi tega, ker nimamo veliko časa na razpolago. Še nekaj besed o poročilu o Evropskem semestru. Mislim, da ne bi smeli razvojne politike vsakič postavljati pod vprašaj. Odločiti se moramo, kakšna bo povezava med kohezijsko politiko in dejanskim ekonomskim upravljanjem v okviru evropskega semestra. Pomembno je tudi vprašanje obnovitve gospodarskega razvoja, naložb in pa administrativne poenostavitve mislim, da bi bilo dobro zagotoviti nekakšno pomoč znotraj evropskega semestra, da bomo lahko nekaj zgradili. Na to pa še vprašanje pogojevanosti. V zadnjih letih smo si nabrali nekaj izkušenj in upam, da so nekateri težki časi že za nami. Kakorkoli že, smo se morda teoretično gledano pri nekaterih pristopih zmotili. Kar zadeva Španijo, Portugalsko, nekatera druga pomembna vprašanja, tukaj so se stvari precej slabo odvijale. Na to pa še enotni sklad. Mislim, da ne potrebujemo ne vem kakšnih reform, mislim, da moramo predvsem zagotoviti učinkovito izvajanje. Pri tem moram ustrajati, to moram poudariti, saj nam bo to omogočilo bolj fleksibilen prehod iz enega programskega obdobja v drugo. In mislim, da smo zdaj v pravi fazi, na voljo imamo 6-8 mesecev in v tem času lahko predstavimo ruskim državam naša zapisa za kohezijo. Predstavnik Kotar, gospod Bor. Hvala sedmo kohezijsko poročilo pravi to, kar eh, Evropska komisija eh, želi povedati, namreč, da kohezijska politika deluje. Ja, seveda, če merite z eh, kazalniki, ki merijo brezposelnost ali pa BDP na osebo, potem seveda kohezijska politika deluje, če jo merite na takšen način. Zanimivo vprašanje pri tem pa je zame to, kakšna bi bila Evropa, če ne bi imeli prvega, drugega, tretjega in tako naprej sedmega kohezijskega poročila. Če razmislim o tem, potem mislim, da bi Evropska unija izgledala precej drugače, kot izgleda sedaj v letu 2017. In to spet kaže na to, da kohezijska politika dobro deluje. Ampak pri tem ne razumemo naslednjega. Teritorijalni vidiki, nismo dovolj sredotočeni na teritorijalne vidike kohezijske politike. V sedmem poročilu o kohezijski politiki ni podrobne analize teritorijalnega izziva. In jaz to obžalujem. Kohezijska politika je samo politika. Pomembno je to, kaj se skriva za to politiko. Pomembni so instrumenti financiranja, ki nam omogočajo to, da politika pokaže rezultate. In z instrumenti financiranja ne, samo, ne mislim samo na instrumente Evropske unije. Če se želimo ukvarjati z teritorijalnimi vidiki kohezije, potem eh, moramo na to pogledati z evropskega, nacionalnega, regionalnega vidika in z vidika tako javnih, kakor tudi zasebnih sredstev. Kaj želim s tem povedati? Integrirani teritorijalni vidiki kohezijske politike so nekaj, na kar bi se morali bolj sredotočiti kot uh, v tem trenutku. Kohezijska politika dobro deluje, ampak morali bi bolj podariti to teritorijalno razsežnost in pa integrirano razsežnost. Tega je v tem trenutku manjka. Hvala. Gospa Tomašič je naslednja. Hvala lepa, gospođo predsednice. Hvala lepa, gospa predsednica. Ehm, spoštovana komisarka Kreču, pozorno sem prisluhnila vašim besedam in zlasti podpiram drugi stebar, kako pomembno je uvajanje strukturnih reform držav članic, kar bo pripomoglo k večji porabi in ustvarjalo dobro podlago za vse bodoče naložbe. Povezava med kohezijsko politiko in prihodnih strukturnih reform je nekaj, kar želim izpostaviti. Tudi sami ste to izpostaviti, ampak ali lahko poveste nekaj več o tem? To je res pomembno in vsakeč, ko govorim o strukturnih reformah, govorim in sprašujem na tak način. Hvala. So, Frankfurt, Sart, pani Mrs. Londegar. Ehm, ja, Hvala lepa. Poročilo o kohezijski politiki prihaja v pravem trenutku, kajti lahko predstavlja pomembno podlago za prihodnost naše kohezijske politike. Strinjam se z gospodom van Nistelrojem. Treba je ukrepati sedaj in ohraniti ta zagon številna poročila kažejo na to, da kohezijska politika prinaša rezultate. Vendar pa bi lahko dosegli še boljše rezultate kot sedaj. Pri naslednjem koraku ne gre samo za kohezijsko, ozemeljsko kohezijo, ampak za dodano vrednost za vse. Albert Bohr je govoril o tem, kako lahko opišemo različna geografska območja v, na švedskem recimo obstajajo velike razlike med posameznimi območji. Mi imamo 40 različnih uh, regij, imamo področja, kjer je brezposelnost višja ali pa nižja, kjer je pričakovana življenjska doba daljša ali pa krajša. In takšne statistike sploh ne poznamo v nekaterih podeželskih območjih se prebivalstvo vse bolj stara. Vse takšne informacije moramo zbrati, zato da lahko analiziramo izzive, s katerimi smo soočeni. Zato pa potrebujemo bolj podrobne informacije. Če si vse skupaj pogledate od zunaj, eh, vse skupaj izgleda lepo, ampak potrebujemo neko novo strategijo, novo vizijo za Evropsko unijo, potrebujemo nove cilje, trajnostni razvoj in soočati se moramo tudi z trenutnimi izzivi. Eden izmed teh je jasno izpostavljen v tem poročilu. In sicer Prvič se je v Evropski uniji zgodilo, da več ljudi umre, kot se jih rodi. In to ima opraviti z eh, strukturo naše družbe. Če želimo zagotoviti dobrobit v naši družbi, potem eh, mora več ljudi delati, zato da bodo lahko uplačevali v sisteme socialne oskrbe. Govorimo o ženskah, ki delajo, Eh, no, moramo pa povdariti tudi vprašanje starejših ljudi, ki bi lahko delali dlje. Eh, ukvarjati se moramo tudi z problemom priseljevanja, moramo poskrbeti za to, da bomo prosilce za azil vključili v naš sistem, zato da bodo lahko tudi oni prispevali v sisteme socialne oskrbe. Govorili smo tudi o tem, kako lahko zagotovimo starejšim ljudem do recimo širokopasovnega interneta. Na švedskem uh, si zelo prizadevamo zagotoviti dostop do eh, širokopasovnega interneta, potem tudi dostop do javnega prometa, predvsem za starejše generacije. Vsi bi morali imeti možnost uporabljati javni promet, tudi če imamo recimo težave z mobilnostjo. Z vsemi temi izzivi, novimi izzivi se bo treba spopasti. Gre za nove izzive na področju, na področju kohezijske politike in če se bomo soočili s temi, bomo lahko ustvarjali še več rasti. Hvala lepa, gospod van Miltenburg je naslednji. Hvala. Gospa komisarka, vedno nam je v veselje, ko vas lahko gostimo tukaj v odboru in še večje veselje pa je, če so v naši dvorani tudi predstavniki odbora regi, ki prihajajo iz celotne Evrope. Najprej bi se želel opravičiti, da sem zamudil, zato sem zamudil del uh, govora komisarke. Kot nizozemskemu poslancu so mi ravno kar eh, poročali o novem koalicijskem sporazumu na nizozemskem. Jaz sem zaradi tega zadovoljen, po drugi strani pa sem nekoliko žalosten. Saj veste, da vedno konkuriramo Belgiji in tukaj nismo porušili belgijskega re rekorda za obdobje brez vlade. Uh, No, uh, videli bomo, kaj bo pomenila ta nova vlada za kohezijsko politiko. Sedaj pa se vračam k sedmemu poročilu o kohezijski politiki. Vesel sem, da smo, v primerjavi šestim, da smo se tukaj v primerjavi z šestim poročilom bolj uh, soočili z vprašanjem ostranjevanja čezmejnih ovir. To pomeni, da se želimo osredotočiti na medregionalno sodelovanje. Uh, In moja skupina, skupina ALDE, se vedno zauzema za to, da bi povdarili pomen eh, medregionalnega sodelovanja. Na ta način lahko investiramo v, majo, v manjkajoče povezave, čezmejne povezave. Ko gre za infrastrukturo, potem eh, lahko omogočimo skupne investicije v skupne projekte. Eh, to smo izpostavili tudi v poročilu Veslander, kjer gre za možnosti sofinanciranja, sofinanciranja naložb v uspešne medregionalne projekte, raziskave, razvoj, inovacije, eh, podnebne spremembe. Vse to ne pozna evropskih meja, zato se moramo s temi izjivi soočiti na čezmen način. Tukaj gre tudi za investicije v ljudi, podarili bi morali eh, pomen čezmejnega sodelovanja in medregionalnega sodelovanja, tudi ko gre za izboljšanje mobilnosti na delovnih trgih. Tako da vesel sem, da se pri tem poročilu bolj osredotočamo na to temo. Potem druga tema. Urbana razsežnost evropskih politik. Sedaj imamo veliko uh, inovativnih programov na tem področju. Um, vesel sem, da smo ta program uh, podaljšali za eno leto. Na ta način bomo lahko uh, spodbujali nekaj inovativnih projektov, ki jih imamo v mestih. Mesta so glavni motor za razvoj in rast in za delovna mesta, tako da bi morali zagotoviti mm, nadaljevanje tudi po letu 2020. Naša mesta morajo imeti možnost nastopanja do evropskih skladov. Torej tukaj govorim o tradicionalnih nepovratnih sredstvih in pa tudi o finančnih inštrumentih. Uh, Eh, upam, da bomo napredovali na področju klimatskih partnerstev, ampak zavedati se moramo dejstva, kako pomembno je eh, izkoristiti ta zagon, eh, ta pomembni zgodovinski trenutek v kohezijski politiki. Veliko moramo nadoknaditi tako v mestih, kakor tudi v regijah. Tretja točka. Dobili bomo nove zakonodajne predloge, nov večletni finančni okvir in jaz se skupaj za mojo skupino zauzemam za to, da ne bi prišlo do revolucije na, v kohezijski politiki. Meni bi bila ljubša evolucija. Kohezijska politika se mora razviti. Lahko to imenujemo eh, kohezijska politika 2.0. Ampak mislim, da bi morali predvsem poskrbeti za konkretne izboljšave. Eh, številni izmed nas pa bodo na te spremembe gledali kot na revolucijo. Narediti bomo morali več za manj evropskega denarja po letu 2020. To bo seveda vplivalo na naša vsakodnevna življenja. Eh, več bomo morali narediti z finančnimi inštrumenti, več bomo morali narediti uh, Eh, zato, da bomo imeli eh, nove vire. Ko gre za strukturne reforme v nekaterih naših državah članicah, gre za povezavo z specifičnimi priporočili za države, gre za povezavo z evropskim semestrom in gre za povezavo z naložbeno politiko. Morda se moramo osredotočiti tudi na eh, majhna in srednja velika podjetja, na inovacije in na to, da bo naša evropska družba postala bolj odporna, ko gre za recimo podnebne spremembe če bomo okrepili kohezijsko politiko na ta način, se bomo najbolj obranili pred eh, tistimi, ki vedno kritizirajo kohezijsko politiko. Eh, to bo najboljši argument za kohezijsko politiko, ki bo eh, primerna tudi za prihodnost. Če, torej, mi bomo prav gotovo pripravili Eh, dokument na tem področju, to lahko povem tudi v imenu naše politične skupine, pripravljamo dokument o prihodnosti kohezijske politike, kajti verjamemo v to, da ima ta dodana vrednost, ki jo v Evropi vsi iščemo. Hvala lepa, gospod Mekasi, je naslednji. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, v veliko veselje mi je, da sem lahko danes spet tukaj. Eh, strinjam se številnimi predhodnimi govorniki. Eh, moramo jasno predstaviti zgodbe o uspehu iz kohezijske politike. Poglavje šest je najbolj pomembno poglavje v tem poročilu, glede na vse upravljeno delo. Eh, če primerjamo poglavje šest z dokumentih o največjih dosežkih, torej highlight document, Ehm, pravzaprav mislim, da je ta dokument, slab dokument, šesto poglavje te dosežke kohezijske politike veliko bolje pripravi, eh, veliko bolje prikaže. Mislim, da je morali bolje sodelovati eh, v odborih Kuter in pa regi. Mislim, da bi morali več govoriti o zgodbah, o vseh iz kohezijske politike. Potrebujemo nekaj bolj pozitiven narativ. Uh, vedno znova uh, se jezim, ko berem eh, besedo kriza v evropskih dokumentih. Ne razumete me narobe. Um, vsekako tukaj obstajajo veliki izzivi. Uh, Ampak vseeno me jezi, ko smo v naših regijah in me še vedno vsi sprašujejo, če smo res na pravi poti. In moramo jasno povedati ljudem, da smo na pravi poti. Strinjam se za gospodo Miltenburgu, ki je govoril o evoluciji. Jaz se strinjam z njim, potrebujemo evolucijo, ne pa revolucije. Mislim, da se stvari gibljajo v pravo smer. Prav gotovo, ko gre za kohezijsko politiko, potrebujemo nekaj več sporočanja potrebujemo rast te politike, ne pa da vedno zaostaja. Potrebujemo več priložnosti za prihajajoče generacije, potrebujemo jasno, uh, treba je povdariti to transformativno ulogo regije. Regije in mesta eh, so tiste, ki so tisti, ki so nosilci eh, napredka. To prikazuje tudi urbana agenda. In potrebujemo neko jasno strukturirano sodelovanje. Ko berem poročila okoljske politike, me moti pomankanje omemb odbora regij. Čeprav vsaka naša regija prispevala k temu poročilu, v zadnjih dveh letih, treh letih je odbor regij pripravil toliko mnen o, o eh, boljšem, o, o izboljšanju o, eh, teritorijalnih kazalnikov, Eh, in zdi se mi, da ta naša priporočila niso vključena v dokumente komisije. Zato mislim, da moramo bolje sodelovati med seboj. Eh, zato pozdravljam eh, tudi takšna srečanja, ampak mislim, da bi jih moralo biti več. Vsaj dvakrat na leto bi se morali sestati, zato da bi kohezijska politika ostala živa. Tako da hvala lepa za vaše današnje povabilo, strinjam se z eh, gospodom Lambercem, treba je ukrepati sedaj in ne smemo več čakati. Hvala lepa. Gospa Mišels. Ja, herzlichen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, predsedujoči komisije Koter. Kot nekdanja članica odbora regije, In kot aktivna članica sem vesela, da se lahko ponovno sestanem z eh, nekaterimi starimi in novimi kolegi, Albert Bor in pa drugi. Vesela sem, da lahko uh, spet sodelujemo. Kar se tiče tega vprašanja, evolucija ali revolucija. Jaz, sem, eh, jaz prihajam iz levice, zato mi je to bolj ali manj vse eno. Ampak Pomembno je, da ne nadaljujemo tako, kot smo to počeli do sedaj, business as usual. Mi je pa vseeno, ali se bo zgodila revolucija ali evolucija, ne, ne, revolucija ni strah. No, sedmo kohezijsko poročilo me je deloma pozitivno presenetilo, Jasno pa je, da raste vrzel med uh, revnimi in pa bogatimi regijami. Vendar me pa ta informacija ne preseneča. Pozitivno me je presenetila jasna usmerjenost na področju nepogrešljivosti kohezijske politike. Torej jasno je postalo, da je kohezijska politika nepogrešljiva. In vsi, ki so sodelovali v razpravah v zadnjih mesecih, vedo, da to, samo sebi, da to ni samo po sebi umevno. Tako da se zahvaljujem komisarki Kretu za, ta, za te jasne besede. Pozitivno me preseneča tudi jasno stališče do prehodnih regij, da torej več ne razpravljamo o tem, ali to sploh potrebujemo ali ne. To se mi zdi pravilni pristop. Mislim, da je komisarka Kretu pravilno izpostavila temeljne stebre. Tukaj se z vami popolnoma strinjam. Ampak, in sedaj prihajam do ampak. Navezujem se na to, kar je povedal gospod Nistelroj. Jaz namreč mislim, da poročilo manjka konkretnih predlogov. Saj nismo eh, pri ničli, ko gre za razpravo o prihodnosti kohezijske politike. Tako odbor regij, kakor tudi Evropski parlament so že pripravili nekaj pomembnih dokumentov, nekaj pomembnih stebrov in želela bi si, da bi v sedmem kohezijskem poročilu že rešili bistvena vprašanja o recimo teritorijalnih izzivih. O tem je govoril Albert Bor. Eh, kakšne inštrumente lahko tukaj uporabimo? Kateri modeli bi bili tukaj eh, najprimernejši? Kaj, kakšne konkretne modele tukaj predlaga komisija? Tukaj bi se že želela nekaj več konkretnih predlogov. Eh, če želimo res eh, upravičiti obstoj kohezijske politike. Prav tako pa se ne smemo zapirati pred možnostjo reforme. Tako da po eni strani je v poročilu nekaj pozitivnih elementov, Načeloma pa mislim, da bi naslednjih 8 mesecev že morali izkoristiti za to, da ponudimo nekaj bolj konkretnega. Če ne, nas bodo spet kritizirali. In ne bomo napredovali, ko bo šlo za jasne argumente v bran kohezijske politike. Najlepša hvala, gospod Pavel Branda. Dobro jutro spoštovani kolegi, gospod Oswald, gospod Mihajlova, gospa Krecu. Osredotočil se bom predvsem na čezmeno sodelovanje v Evropski uniji. To je tema, ki mi je blizu. Zahvaljujem se komisiji za vas napredek, ki ste ga dosegli pri tem vprašanju. Dva odstavka sta v kohezijskem poročilu, ki dejansko izražata obstoj čezmejnega sodelovanja. Zdaj nas čaka še bolj poglobljena analiza in celotni proces čez menega pregleda, mislim, da je bil uspeh. To je bil znanstven, sistematičen pristop k analizi obstoječih ovir v smislu čezmernega sodelovanja. Eden od rezultatov je, da končno imamo nek znesek, neko številko, ki povezuje naložbe v premostitev čezmernih ovir z bruto domačim proizvodom. In če bi odpravili le 20 odstotkov teh ovir, v čezmenem sodelovanju bi lahko pričakovali za dva odstotka večji bruto domači proizvod v teh obmejnih regijah. In glede na to, da sem ekonomist, lahko to povem, da je to velika številka, to ni kar tako. Imamo torej veliko argumentov za odpravljanje čezmejnih ovir. Tukaj res lahko dobimo kar nekaj donosa na osnovi naložbe. Poleg tega čezmejno sodelovanje mislim, da presega okvire gospodarske rasti. Sam prihajam iz majhne vasi in dobro razumem, kako se lahko spremeni kakovost življenja, če imate dobrega soseda ali pa če imate slabega soseda. In govorili smo že o obnovitvi zaupanja. Investirati moramo tudi preko okvirov gospodarske rasti v medosebne odnose, v čezmejne odnose, projekte, ki jih izvajajo v sodelovanju sami ljudje. Tudi to ima lahko zelo pomembne učinke in na to se moramo osredotočiti. Najlepša hvala. Hvala, gospa Vana. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste nam na voljo za razpravo. Kohezijsko poročilo smo vsi nestrpno pričakovali. Žela bi konkretno spregovoriti o točkah, ki so pomembne za skupino zelenih. Prva točka. Tukaj se strinjam za kolegico iz GUE. V sedmem in eh, tudi v šestem kohezijskem poročilu smo jasno zapisali, da je kohezijska politika nepogrešljiva. Jasno smo povedali tudi, kako pomembno vlogo igrajo strukturni skladi pri javnih naložbah v nekaterih regijah. V nekaterih regijah so strukturni skladi jav, edini vir javnih investicij. In s tem se kaže gospodarski in družbeni pomen kohezijske politike. Tega ne smemo podcenjevati. No, kakor je povedala tudi naša predsedujoča, potrebujemo reforme za to, da bomo lahko bolj usmerjeni v cilje in da bomo lažje izpolnjevali cilje Evropske unije. Eh, ti so. To je tudi predpogoj za uporabo strukturnih skladov. Tukaj govorim recimo o ciljih eh, obzorja 2020. Eh, gospa komisarka, vi ste kot enega izmed izzivov omenili podnebne izzive. In tukaj moram podariti, da močno zaostajamo za našimi podnebnimi cilji. To je ugotovilo tudi računsko sodišče. Teh 20 odstotkov za podnebne ukrepe v tem obdobju, eh, to je cilj, ki ga verjetno ne bomo uspeli doseči. Uh, Eh, veliko je bilo pozitivnih poizkusov strani upravnih organov. Eh, tega ne zanikam, ampak vseeno računsko sodišče ugotavlja, da ni jasnih struktur, eh, ni robustnih metod črpanja, ni ustreznega sistema spremljanja. Zato me zanima, ali bi potrebovali uh, več napredka za to, da bi lahko dosegli naše podnebne cilje? Kako boste zagotovili ta spoštovanje cilja 20 odstotkov izdatkov za podnebne ukrepe? Uh, Ehm, kako bi lahko tukaj bili še bolj ambiciozni, kajti jasno je, če želijo ZDA izstopit, odstopiti od podnebnega sporazuma, se mora Evropska unija toliko bolj držati svojih ciljev. Potem drugo vprašanje. V primerjavi z šestim kohezijskim politikom, z šestim kohezijskim poročilom, eh, se spet tukaj pri sedmem kohezijskem poročilu postavlja vprašanje novih eh, kazalnikov. Eh, torej gre za nove kazalnike, kjer bi upoštevali ne zgolj recimo BDP. V sedmem poročilu sedaj pogrešam nekaj besed o razvoju novih kazalnikov. Prosim vas, da komisija pospravlja pospeši eh, delo v zvezi z novimi kazalniki, recimo socialni kazalniki, okoljski kazalniki, nekateri znanstveniki, gospodarstveniki so že tukaj pripravili nekaj zelo dobrih eh, predlogov, eh, ko gre za kazalnike, ki bi jih lahko vezali tudi na posamične regije. In pa še zadnji, zadnja točka, gre za boj proti brezposelnosti, tudi delovna mesta, ki zagotavljajo dostojno življenje. Tukaj se sprašujem, ali tukaj ne bi morali okrepiti delež iz socialnega sklada, uh, kajti ta je namenjena ravno boju proti brezposelnosti. Morda bi morali delež socialnega sklada povišati recimo na 30 odstotkov in potem bi imeli še dodaten odstotni delež, delež za tiste regije, kjer je brezposelnost nadpovprečna. Eh, kaj ti tukaj se res moramo eh, okrepljeno boriti proti vedno večjim razlikam med posameznimi regijami. Zdaj pa nekdani predsednik komisije Kotr, gospod Kataneo. Hvala, predsednik, lepo se zahvaljujem, gospe komisarki, pa tudi predsedujoči odboru regij. Za novim predsednikom komisije Kotr bo prav gotovo sodelovanje potekalo še bolje kot v preteklosti. Nekaj pomembnih pripomb. Glavno gotovitve iz sedmega kohezijskega poročila se mi zdi vse kažejo v to, da kohezijska politika deluje. In različni vidiki kohezijske politike izrazito prispevajo k naložbam in gospodarski rasti v Evropski uniji. Če se ogledamo stran 185, lahko vidimo, kakšen je učinek kohezijske politike na bodo domači proizvod v Evropski uniji. Imamo tudi znesek na 22. strani v razdelkih označenih z rimskimi številkami in tam lahko vidimo, da v nekaterih državah članicah kohezijska politika predstavlja več kot 80 odstotkov vseh naložb. Kohezijska politika torej deluje. Ampak kljub temu in kljub pomeru našega skupnega dela, se mi zdi, da smo v nevarni, čudni situaciji. Imam vprašanje. Po mojem mnenju gre za nekaj bistvenega. Ali je kohezijska in regionalna politika ogrožena ali ne? ali o tem razmišljate. Zdaj imam občutek, da je kohezijska politika na nek način tarča napadal. Imam pa še nekoliko bolj specifično vprašanje. Prvič, ali bomo za prihodnost zagotovili isti obseg sredstev in sredstev, financiranja, torej v naslednjem programskem obdobju po letu 2020, kot v preteklosti ali pa ne. Kohezijska politika brez financ ni vredna nič. Drugič, eksante pogojevanost v sedmem kohezijskem poročilu na strani 179 imamo pozitivno oceno eksante pogojevanosti. Naprimer, v tistem poglavju, kjer je govora o o predlogu izboljšanja učinkovitosti kohezijske politike. Glede tega nisem prepričan. Ali bi lahko za ex ante pogajvanost uvedli tudi nekakšno tveganje, da kohezijska politika ne bi bila enako dostopna vsem teritorijem v Evropski uniji. Meni se zdi zelo pomembno, da je kohezijska politika še naprej orode za vse regije v Evropski uniji, ne le za nekatere. Bolj mi je všeč tisti drugi, predlog, ki se bolj osredotoča na rezultate, na pametno specializacijo in tako dalje. Torej, eno vprašanje je, ali je lahko eksante pokojevano streganje za kohezijsko politiko, če je to vezano le na nekatere teritorije in ne na vse teritorije v Evropski uniji. In še zadnje vprašanje na strani 1.6.4 v poglavju, potem pa tudi na strani 168, je jasno navedeno, da stopnja javnih naložb upada predvsem pa so naložbe veliko bolj centralizirane kot včasih. Stopnja decentraliziranih javnih investicij se manjša. In to se mi zdi največje tveganje. Ali smo lahko še naprej prepričani, da bomo s kohezijsko politiko razpolagali tudi na regionalni in lokalni ravni v prihodnosti? ali pa bomo v prihodnosti imeli bolj centralizirano kohezijsko politiko, tako kot se zdi že zdaj. Najlepša hvala, gospod Damato. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Vsem se lepo zahvaljujem, zahvaljujem se članom odbora regij in drugim kolegom in kolegicam, ki ste se udeležili tega sestanka. Delo, ki je pred nami, bo težavno. Kohezijsko politiko je treba obraniti nekatere stvari pa vendarle ne delujejo dobro. Zdaj imamo priložnost, da nekatere stvari spremenimo in jasno je, da nekatere regije rastejo, ne raste pa vsaka regija z isto hitrostjo. Zdi se, da so vedno iste regije tiste, ki zaostajajo. Stopna zaposlenosti je ponekod še vedno nizka, stopna brezposobnosti je nizka, nekje še više kot pred gospodarsko krizo in nekatere regije težko sledijo trendom globalizacije, digitalizacije in tako dalje. Pred seboj imamo nekatere zamisli, nekatere predloge. Lahko bi celo rekli, da imamo veliko več predlogov kot pa pomislekov in vprašanja. Delež, ki je namenjen edini politiki, ki poskrbi za porazdelitev sredstev, naj bi torej v najboljšem primeru ostal nespremenjen. Izrazito nasprotujemo načinu zagotavljanja finančne podpore, ki naj bi jo zagotovila Evropska komisija v smislu dodane vrednosti. Mislim, da s tem stvari ne bomo izboljšali, tukaj bomo nekako zapustili regionalno kohezijsko politiko in to je eden izmed glavnih stebrov Evropske unije. Subvencije ne bi torej uporabljali za podporo infrastrukturne politike. Zagotoviti moramo tudi skupno odgovornost in skupno upravljanje med državami, članicami in regijami. Zakaj ne bi predlagali objave programa ali pa nekakšnega dokumenta, ki bo jasno vseboval tudi časovnico za javne razpise in naročila ne le za podjetja, ampak tudi za lokalne oblasti. Potem pa tudi kazalniki, vedno govorimo o preseganju okvira bruto domačega proizvoda, da je treba razmišljati tudi o drugih kazalnikih, o socialnih kazalnikih, zakaj ne bi razmišljali o kazalnikih boljšega življenja, ne le o BDP-ju. Na to pa še kohezija in evropski semester. Vem, da moramo ustrezno upravljanje skladi povezati tudi z dobrim upravljanjem. Vendar pa to morda ni primerno, to je celo kontraproduktivno. Komisija nam je povedala, da so bili lokalni in regionalni organi odgovorni za 30 odstotkov razpolaganja za javnimi izdatki. Stopne deficita so seveda nekaj, kar moramo pripisovati nacionalnim vladam in ne regionalnim vladam. Razumeti moramo tudi, kako bo s časom za razvoj kohezijske politike. o problematiki moramo razmišljati tudi nekoliko drugače. Ugotoviti moramo, kako je mogoče kohezijsko politiko umestiti v širši okvir evropske politike. Sami vidimo, da prihaja do nepravičnega kaznovanja tistih, ki si dejansko želijo imeti nekaj koristi od teh projektov. Govorimo o lokalni upravi, o lokalnih pristojnih organih. Tudi širjanje obsega naložbene politike bi lahko bil del rešitve. Tudi investicijske določbe so koristne v tem smislu. Povezati je torej treba različne politike. Zdaj pa še fleksibilnost in sinergija. To je nekakšno načelo, da moramo zagotoviti večjo fleksibilnost pri povezovanju politik EFSI in ESIFA. Prav tako je treba razmišljati o spostavljanju sinergije na osnovi neposrednega financiranja. Centri odličnosti so pomembni, tukaj se oblikujejo tudi nekateri projekti, ki sicer morda niso upravičeni znotraj okvira 2020, ampak bi bili lahko zanimivi razmišljati moramo tudi o tem, kako bi bolj kakovostne projekte vključili v črpanje sredstev ESIF-a. Pa še tehnična pomoč. Kolikor vemo, ne bi smelo biti nobene neposredne povezave med kohezijsko politiko in strukturnimi skladi. Na to pa še nezmožnost sodelovanja uprav v smislu načrtovanja te politike. Mislim, da je to eden izmed razlogov, zaradi katerih kohezijska politika v praksi ne deluje. Na to pa še predstavljajo organi za revizije in certifikacijo. Te je treba na ustrezen način nadzorovati, zato da ne bi prišlo do nas križa interesov. Predlagamo enotno revizijsko telo, ki naj bi delovalo na nacionalni ravni in tudi ne bi smelo biti povezano z nacionalnimi ali pa regionalnimi pristojnimi organi, ki prejemajo sredstva. Tako bomo zagotovili tudi spoštovanje načela enakopravnega izvajanja teh predpisov. Pri tem nas mora podpreti tudi Evropska komisija. Pa še zadnje, kar je pomembno, bančne in finančne institucije, Tudi pri uporabi finančnih instrumentov moramo poskrbeti za isti pristop. Če si ogledamo povratne informacije z različnih teritorijev, pa tudi poročilo Evropskega računskega sodišča, lahko vidimo, da bi bil takšen pristop veliko boljši v številnih primerih. Razmišljati moramo tudi o finančnih posrednikih, ki jih je treba izbirati na ustrezen način, na osnovi transparentnosti, na osnovi odgovornosti. Izvesti bi bilo treba tudi reformo financirana preko ban, bank na osnovi informacije. Tako bi zagotovili ustrezno učinkovitost in tudi posredovanje davčnih podatkov. Bančni in finančni posredniki sicer pomenijo določene stroške. Koliko denarja bi potrebovali, če bi določili 100 takih posrednikov in koliko denarja bi potem prišlo do dejanskih upravičencev. Ta pristop je treba še nekako urediti, pri tem pa razmišljati tudi o dejavnikih tveganja, o resničkem kapitalu, o obveznicah in pa o drugih finančnih instrumentih. Thank you še vedno živimo v finančnem mehurčku in mislim, da moramo začeti delovati drugače. Zdaj pa še moj podpredsednik, gospod Spiriton. Najlepša hvala. Gospa predsednica. Za kohezijsko politiko postaja zelo veliko gradiva, veliko literature in hvaležen sem za to smo sodelovanje med predsedstvom odbora regij in komisije Kotr. Zahvaljujem se tudi komisarki Kricu, ki je neumorno sodelovala z obema institucijama in je na ta način tudi spodbujala razvoj kohezijske politike ter obravnavo kohezijske politike na Evropski komisiji. Nekaj bi še želel dodati tej razpravi. Sam sem župan že več kot 20 let, tudi vodilni na regionalni ravni in mislim, da se moramo bolj posvečati dodani vrednosti na osnovu izdatkov kohezijske politike. Nekatere države članice koristijo več sredstev kot druge, imamo namreč tudi različne sisteme lokalnih in regionalnih pristojnosti pristojnosti so različne, vlade so različne glede na regijo, ampak v nekaterih državah članicah način izbora tistega, ki bo recimo dobil javni razpis ali kaj takega, ni ustrezen. Mislim, da obstajajo tukaj nekakšni rezervni seznami projektov in vse odvisno od tega, kje se določeni projekti nahajajo na tem seznamu. Tako imate lahko odličen seznam projektov, vendar pa ni mogoče vedno dobiti obljubljene dodane vrednosti v obliki sredstev. In mislim, da bi morali razmišljati tudi o drugačnem načinu izbora projektov, ki ne bo tako samodejen, tako mehanski. Lahko bi, naprimer, rekli, da bi države članice morale imeti možnost, da se osredotočijo na to, da vzpostavijo osnovno infrastrukturo v neki občini ali pa v regiji. Na ta način bi zapolnili tiste velike vrzeli v samem začetku. In če želite to storiti, je treba seveda vedeti, katere projekte so financirali in kateri projekti so bili že izvedeni. Mislim, da prav gotovo obstaja kohezija znotraj samih regij, vendar pa nekatere regije nimajo notranje kohezije in zato prihaja do precejšnjih vrzeli zaostajanja pri stopni infrastrukture. Uporaba zgolj merila BDP je v tem smislu prav gotovo slaba. Če bomo uporabljali le kazalnik BDP, mislim, da bodo stvari potekale preveč samodejno in to ne bo koristno. Ob tem ne bomo mogli poštevati specifik različnih regij. Še pet govornikov imam na seznamu, časa nam je pravzaprav že zmanjkalo. Kolegi boste sicer dobili besedo, pa prosim, da ste zelo kratki in jedrnati. The, the, the coordinators talk on behalf of the groups and uh, yes, I give. Seveda, koordinatorji v imenu političnih skupin morajo imeti besedo in tako dalje. Gospa Brisa, izvolite. Najlepša hvala. Gospa predsednica. Prav gotovo nas čas priganja tudi pri tej skupni seji. Le nekaj pripomb imam. Najprej bi želela povedati, da so konkurenčne regije doživljale precejšno krizo in regionalna politika mora upoštevati vse regije, ne pa le tistih treh glavnih skupin regij, nekatere regije, če niso najbolj konkurenčne, lahko še veliko izgubijo. Skupaj s člani odbora regije, pa tudi skupaj z vami, komisarka, bi lahko upravili nekakšno delo, usmerjeno v ugotavljanje tega, kaj smo dosegli, kdo so bili upravičenci, kdo so bili gospodarski subjekti. Poprašati bi jih morali, ali so predlogi, ki prihajajo z delovne skupine za pojasnitev zakonodaje, dejansko uporabni ali pa bi lahko to še izboljšali. Prav gotovo ne bi želeli povečevati bremena znotraj kohezijske politike. Več stvari je pomembnih, na voljo imamo evropski semester, na voljo imamo nekatere kazni in sankcije za tiste države članice, ki ne dosegajo standardov, ne izpolnjujejo pogojev. In mislim, da imamo tudi določene koristne instrumente, ki obstajajo zato, ki naj bi nam pomagali doseči napredek. Zdaj pa še Erasmus za izvoljene predstavnike. Če se želimo izboljšati regionalno politiko, mislim, da ne moramo zaupati le javnim uslužbencem. Investirati moramo tudi v samo kakovost izvoljenih predstavnikov in v njihovo zmožnost razumevanja potencijala Evropske unije. Vendar pa moramo to ugraditi v samo kohezijsko politiko. To pa terja izmenjavo informacij med tistimi regijami, kjer stvari dobro potekajo in tistimi, ki potrebujejo pomoč. Najboljše prakse je treba izmenjavati. na začetku novega programskega obdobja. bi lahko začeli porabljati ostanke iz prejšnjega programskega obdobja za pripravo pred začetkom naslednjega cikla. To bi pomenilo, da bi zgodovili bolj gladko tranzicijo in ne bi bilo treba čakati na zaključek prejšnjega obdobja, preden se lotevamo novih stvari. Mislim, da bi bilo to še najmanj, kar bi lahko storili, da bi začeli delati v nekakšnih širših potezah, da bi začeli delati z večjimi projekti, za katere veste, da jih bomo imeli, energetika, boje proti podnebnim spremembam, konkurenčnost, digitalno gospodarstvo in tako dalje. Torej, ti večji projekti seveda bi morali že dobro delovati, v celoti pa bi jih financirali z začetkom novega programskega obdobja. Zdaj, da se jenete se poli krisim. Najlepša hvala, predsedujoči. Ta razprava je napočila v pravem času. Zakaj imamo kohezijsko politiko, dobiti moramo jasen odgovor. Ta odgovor mora biti pozitiven. Namen kohezijske politike je bil to, da odpravljamo vedno večje razlike da odpravljamo razkol, zagotavljamo enake pogoje za vse. Pred nami je že sedmo poročilo o kohezijski politiki, zato je zdaj čas, da se zazremo nazaj in priznamo, da razlik nismo uspešno odpravili. V nekaterih primerjih se je ta razkol še poglobil vedno več revščine v nekaterih eh, regijah, vedno manj je izgledov za mlade v nekaterih regijah in mislim, da je zdaj že pravi trenutek, da sprejmemo nekatere konkretne odločitve. Kohezijska politika bo vplivala na samo osrče evropske politike, ne le geografsko gledano. To bo imelo vpliv na Evropsko unijo tudi kot na skupnost vrednot. To bo imelo posledice za izobraževanje, za solidarnost, za mir. Ali si želimo kohezijske politike, če je odgovor da, potem se moramo spomniti na štiri stebre, ki jih je omenila tudi komisarka. To je tisti ustrezni temelj, na katerem lahko gradimo. Še posebej to velja za prvi stebr, zaupanje. Politična težava Evropske unije je namreč to, da obstaja vedno manj zaupanja v evropske institucije. Mislim, da bo solidarnost in upanje predvsem vezano na zaupanje. Pri nekaterih finančnih instrumentih ni zagotovljen prehod koristi. Pa tukaj niti ne gre za to, ker regije niso pripravljene črpati teh sredstev, ampak zaradi tega, ker obstajajo nekatere strukturne ovire, zaradi katerih je ne mogoče dostopati do teh sredstev. Da, kohezijski politiki, ampak moramo se osredotočiti na brezposobnost mladih, na revščino pa tudi na tiste regije, ki smo jih pustili v ozadju. Ne pozabimo na tiste štiri načela, ki jih je predstavila gospa Krejcu zjutraj. Mislim, da je komisarka v določeni meri že obnovila zaupanje pri nas, pa tudi v nekaterih drugih državah članicah, pa ne samo zato, ker je bila fizično prisotna, ampak tudi zato ker predstavlja nekatere predloge, ki imajo dodano vrednost. Za reševanje revščine, naprimer. Nimamo pogosto priložnosti, da vas pohvalimo, ampak ko si to zaslužite, je to primerno. Gospa Krejco, mislim, da ste na pravi poti, mislim, da morate nadaljevati po tej poti. Kohezija dejansko doseže ljudi in na ta način bomo tudi obnovili zaupanje. Hvala. Hvala za besedo. Eh, vsi se strinjamo, ki smo v tej dvorani in se jasno zavedamo, da je kohezijska politika stever Evropske unije in da je zelo pomemben kljub temu, da predstavlja samo ni cela tri odstotka bruto družbenega prihodka Evropske unije, ima pa preko strukturnih reform, preko partnerskih sporazumov velik vpliv na nacionalne politike in mislim, da je to zelo pomemben del. Različne so faze kohezijske politike, kolega iz Irske je govoril o današnjem času, na Irskem je kohezijska politika zelo veliko pomagala v preteklosti, tudi pri razširitvi Evropske unije je kohezijska politika zelo veliko pomagala državam, ki smo vstopile v Evropsko unijo v tem stoletju. Vsekakor pa je v tem poročilu vidno, da je v obdobju od 2007 do 2013 bil ta vpliv zelo velik na investicije, na delovna mesta, Eh, zadnja leta pa mislim tudi zaradi nove kohezijske politike imamo vedno večje težave kako v poročilih prikazati vidljivost vidnost te kohezijske politike. če podrobno pogledamo poročilo vidimo da je v obdobju štirinajst šestnajst še precej investicij ki so predvsem iz obdobja eh, iz obdobja sedem trinajst da pa imamo kar precej težav ko pogledamo na strani eh, mislim da je sto oseminsedemdeset koliko je pa sredstev porabljenih iz novega obdobja in tu mislim, da imamo zelo zahtevno nalogo vsi skupaj, da poskrbimo, da bo tudi obdobje 14-20 dobro izkoriščeno. V sprotnem primeru bo to najslabša popotnica, takrat, ko bo potrebno deliti sredstva v novem finančnem obdobju. Izzivi, ki jih sam vidim, poleg teh, ki so bili že omenjeni, so zelo veliki na področju migracij, ne samo tistih, ki zaznamujejo vstop eh, migracije v drugot v Evropo, ampak teh, ki se dogajajo med državami v okviru Evropske unije, med regijami v Evropski uniji, med velikimi mesti in periferijo. Tu mislim, da moramo še naprej igrati aktivno vlogo, kajti od leta 2000 do 2014 se je v metropolah zaposlenost dvignila za 13 v teh ostalih regijah pa ostala na istem nivoju. Razvojni preboj povezan z digitalizacijo, digitalizacijo ne samo v mestih, sam poskušam tudi voditi en projekt pametnih vasi, ker mislim, da moramo se zavedati, da mora biti enakomeren razvoj tudi v tej dobi te nove digitalizacije eh, prav tako ustvarjanje pogojev za delovna mesta v evropi ne bo dovolj če bomo imeli samo raziskave in bomo inovativni po drugi strani si bomo pa tudi z zakoni tu sprejetimi in direktivami evropske unije pa ovirali poslovno okolje in pa področje klimatskih sprememb in pa izzivih na področju zelenih delovnih mest povezani z energetsko unijo. Mislim, da je zelo veliko izzivov in prav kohezijska politika je lahko tista, s pomočjo katere bomo te izzive kvalitetne uresničevali v vseh eh, regijah Evrope. In <clears throat> veseli me, da so med nami tisti, ki to vsakodnevno upravljajo na, na mesto, se pravi v okviru svojih občin, regij, kajti tam je realno življenje in tam se štejejo rezultati in tam bomo pridobili zaupanje v kohezijsko politiko. Thank you very much. We have two more speakers. I'll ask Ms. Hvala lepa. Gospa Maletič, še dva govornika imamo. Hvala lepa. Pozdravljam seven, sedmo poročilo o koheziji, saj se osredotoča na ocenevanje, na cilje, na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Dve vprašanji se porodita na podlagi tega poročila. Eno je poveda, povezano s pospeševanjem izvajanja v sedanjem obdobju in drugo, kako, kako se bolje pripravimo na naslednje obdobje, zlasti v okviru procesa konvergence. Če želimo odgovoriti na te dve vprašanje, najprej kako pospešiti izvajanje, seveda moramo tu preučiti, kako lahko presežemo to, da je premalo projektov, da so postopki javnih naročanj prepočasni, preveč zapleteni. In če poskušamo odgovoriti na to, pridemo do odgovora, tako kot ste ga omenili vi, komisarka, strukturne reforme. Brez reform javnega sektorja, pravosodja, poslovnega okolja in drugih to ne bo mogoče. Seveda moramo to narediti zdaj, zato da bomo uspešni v prihodnje, saj tega ne bomo razrešili v roku enega leta. Zato sedanje obdobje pa mogoče lahko vidimo, kakšne gasilske ukrepe imamo. Enega ste predstavili že sami glede spremenjanja zakonodaje za naravne katastrofe. To je zelo dobro, saj skupaj, saj s kohezijsko politiko poskušamo odgovoriti na praktične potrebe naših državljanov in ponuditi pomoč v praksi. Razmisliti pa moramo tudi o drugih ukrepih, naprimer ukrepih iz obdobja 2007 do 2013, do, kar zadeva fleksibilnost pri prednostnih nalogah, zato da lahko prenesemo denar od tam, kjer ga je preveč, tja, kjer ga je premalo. Hitro se moramo odzivati z nekaterimi konkretnimi ukrepi in akcijskimi načrti za določene države članice. In še na koncu, ko razmišljamo o prihodnosti, moramo razmisliti, kaj potrebujemo za to, da bomo dosegli višjo gospodarsko rast v tistih regijah, ki zaostajajo. Dobro mešanico politiki moramo imeti, da se ne bomo osredotočali samo na naložbe, ampak tudi na strukturne reforme, kar ste poudarili tudi vi, in tudi na pametno fiskalno konsolidacijo. S tem potrebujemo več sin sinergij z nacionalnim proračunom. Komisarka, rekli ste, da imamo tudi nekaj novih prednostnih nalog, ki jih moramo vključiti v kohezijsko politiko. Mislim pa, da nimamo toliko prostora za nove prednostne naloge, saj je kohezijska politika omejena s evropskim proračunom. Premajhni smo, zato potrebujemo sinergije z nacionalnim proračunom in potem lahko skupaj naredimo nekaj več in bolje. V povezavi s strukturnimi reformami pa potrebujemo več dejavnosti in ukrepov, iz nacionalnih proračunov, torej na državni ravni mora biti več harmonizacije med nacionalnimi reformnimi programi in operativnimi programi. Kaj ti prvi se pripravljajo za triletno obdobje, operativni programi pa za sedemletno obdobje. Tako da ni preprosto tega harmonizirati in doseči sinergije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Nilsen. Eh, eh, Hvala lepa. Imam zelo konkretno vprašanje za komisarko. Veseli me, da v poročilu vidim vaše razmišljanje o enotnem naboru pravil za, za obstoječe sklade. Enotni pravilnik, če lahko tako temu rečemo. Ampak vsi vemo, kakšna je birokracija povezana s projekti Evropske unije večinoma se ustvarja v državah članicah zaradi tega, kako upravni organi opravljajo svoje delo in zaradi njihove strukture. Države članice morajo spostaviti upravne strukture, ki bodo ustvarjale manj birokracije. Boste bolj strogi v zvezi s tem? Zdaj pa, gospa komisarka, veliko vprašanje bilo. Izvolite, se lahko odzovete na njem. Hvala. Hvala za toliko dobrih idej. To je bil prav cilj današnjega sestanka, da vam prisluhnem. In če se odzovem na prve kritike, da nismo dovolj konkretni pri naših predlogih, oziroma pri tem predlogu, kot sem rekla, komisija bo dala na mizo predlog za proračun maja naslednje leto. Tako da zdaj začenjamo s to razpravo. Konec leta pa bomo sprožili tudi široko javno posvetovanje o prihodnosti kohezijske politike. Seveda pozivamo vse, da sodelujejo v tem javnem posvetovanju tudi iz vaših dveh odborov. To sta naša najpomembnejša partnerja. Tu smo zato, da vam prisluhnemo. Poskusila bom odgovoriti vsaj na nekatera vaših vprašanj, mogoče ne bom uspela na vsa. Naj povzamem. To, kar je rekel Van Nistelrooy na začetku, bom vzela za moto. Delovati moramo in ne čakati. To mora biti naš moto za naslednje mesece. Zagotovo ne moramo delovati tako kot običajno. Vsakič pred sprejetjem novega večletnega finančnega okvira imamo razprave. Letos pa mora biti še drugače. Vse ideje, vse zamisli vaših dveh odborov, odbora regij in bodo zelo dobrodošle. Če se odzovem neposredno na zamisel o posodobitvi. Res moramo posodobiti postopke in politike. Včasih smo prestrogi, včasih pa preveč fleksibilni. N plus 2 je bil podan predlog. To je spodbuda. Saj mi tako menimo. Zdaj pa preučujemo možnosti, da ponovno uvedemo pravila povezana z N plus 2. To bo po mojem mnenju bistveno pripomoglo k pospeševanju izvajanja. Gre pa to tudi roko v roki s strateškimi projekti. Gospod Van Nisteroj, pravi imate, CEF deluje, ker omogoča triletno obdobje. Vsi programi, ki so bili pripravljeni na področju prometa so države članice prenesle na CEF instrument. V številnih državah članicah smo zdaj priča temu, da ni novih projektov na področju prometa in prometne infrastrukture, kajti vse so prenesli v CEF zato, da bi porabili sredstva v roku treh letih. Po naših izkušnjah, če pritisnemo na države članice, bodo države članice tudi nekaj naredile, če pa damo na voljo predolgo časa, bodo rekle, ja, imamo še čas, zato pride na koncu do počasnega izvajanja. Na začetku izvajanje je bilo, ampak imajo veliko časa na voljo za predplačila, vnaprejšnja plačila. Zato menim, da je pomembno, da pokažemo, interes državljanov, kaj ti tu v Evropskem parlamentu, v komisiji trdo delamo, pa tudi v državah članicah. Je tako? Glede N plus 3, res menim, da moramo to vprašanje podrobno preučiti. Gospod Oswald. Sledimo poročilom odbora Kotr. Gospod Žagar, seveda veliko razlik je, tudi zgodovinske razlike med vzhodom in zahodom, zdaj tudi med severom in jugom in tudi to moramo preučiti. Mislim, da lahko govorim o regijah, ki zaostajajo in pobudi povezani z njimi. Veliko vprašanj je bilo povezanih s tem od vas, gospod Katolina, gospod Amato. Imamo manj razvite regije, ki zaostajajo in imamo pobudo za pomoč tem regijam. Jasno pa moramo povedati, da tako kot kaže to poročilo, morajo zaobjeti in se lotiti inovacij in raziskav vendar pa velik delež prebivalstva se boji novosti. Te regije je treba soočiti z možnostmi inova, inovacij in zaradi tega, ker se soočajo z nizkimi plačami in brezposobnostjo, moramo obravnavati tudi vprašanje čustev, saj moramo spod, spodbuditi in zbuditi optimizem, v njih, v prebivalstvu, zato da bodo lahko črpali sredstva, da bodo podali nove pobude. Pri tem ne smemo pozabiti, da moramo pri regijah, ki zaostajajo, poskusiti vzpostaviti tudi vozlišča in stičišča. Celovito moramo pogledati na te stvari. Glede teritorijalne kohezije, tudi to ste izpostavili vi, gospod Žagar, gospod Katalino, gospod Amato. Menim, da moramo več pozornosti posvetiti temu. Kot veste, smo začeli s pilotnim projektom, ki naj bi celo v tem programskem obdobju spremljal te dejavnosti v regijah, ki ne uspejo ujeti druge, bolj razvite regije. Tu naj bi pomagalo regijam. Želimo jih podpreti v tem prehodnem obdobju v gospodarsko preoblikovanje. Izbrali bomo nekaj regij, tesno bomo sodelovali s temi regiji za to, da se bodo lotili digitalizacije, inovacije, raziskav. To politiko moramo res reformirati in se bolj osredotočiti na nekatera gonila sprememb, tudi izobraževanje, pa tudi upravne zmogljivosti. Gospod Kotolina, kot sem rekla, Tudi sama se močno ukvarjam z regijami, ki zaostajajo za to, da bi jim pomagali pri večji rasti. Vi in gospa Damato prihajata iz regije, v katero vlagamo že nekaj let, ne da bi videli neko pravo rast. Premalo je rasti, kljub temu, da vlagamo in vlagamo. da je tam veliko naložb. Imamo poseben, zato imamo poseben projekt za te regije, kajti tudi regije, ki so na samem začetku, čisto na dnu, vidimo, da napredujejo, pri nekaterih pa teh rezultatov ni in tukaj povezujemo stvari s strukturnimi reformami. Po naših izkušnjah te naložbe ne morejo prinesti rezultatov, če delujemo izolirano. Močna kohezijska politika, strukturna politika in upravljanje unije je nujno, po mojem mnenju, zato, da zagotovimo, da se denar porabi na učinkovit način. Zagotavljam vam, da mora biti ta povezava sorazmerna, učinkovita in da naj zagotavlja pravo spodbudo. države članice mogoče ne gledajo na to na prav način, nekatere gledajo na to kot nakazan, ampak ne, to je spodbuda, to je nagrada za njihove uspešne strukturne reforme. Sankcije po mojem mnenju ne delujejo. Tesno sodelujemo s vsemi državami članicami zato, da ne pride do prekinitve ali ukinitve skladov. In tega ne vidimo v tem obdobju. Kot rečeno, v regijah, ki zaostajajo, se veselim poročila Evropskega parlamenta in sodelovanja z vami. Za nas je namreč zelo pomembno, da na podlagi vseh študij, ki jih imamo na voljo, gotovimo, da se povečujejo stopnje produktivnosti in zaposlovanja. Vendar tega ni in pomankanje te dinamike je povezano s sistemi za inoviranje v regijah. Tudi vaš predlog za strategije za pametno stabilizacijo, ki naj jih bolj mobiliziramo v teh regijah, je dober. Ampak ne moramo imeti 300 regij v EU, ki so replika Silicijeve doline, ampak nekaj jih imamo, ena je na Polskem in tudi v drugih državah članicah. Pomembno je, da se lotimo ovir, ki nam stojijo na poti do rasti. Institucionalne zmogljivosti To je še ena stvar, ki je povezana z regijami, ki stagnirajo. Kot veste, ima komisija veliko programov na voljo za podporo in izboljšanje javne uprave. Imamo ukrepe za izboljšanje učinkovitosti, transparentnosti, odgovornosti in za moderniziranje sistemov javnega naročanja. Podpiramo tudi boj proti korupciji tudi gospa Breso je dala zanimivo idejo, da bi imeli Erasmus, program Erasmus za izvoljene oziroma za določene ljudi. Mislim, da je to dobra ideja. V številnih državah članicah bi jo lahko izvedli. O tem lahko še razpravljamo. Vem, da ni bilo tako v preteklosti, ampak Ta ideja je bila na voljo že prej, vendar pa ni bila deležna veliko podpore. Erasmus je predvsem za študente, za izmenjavo, ampak seveda imamo tako imenovani peer-to-peer za zaposlene na področju evropskih skladov in tako lahko naredimo to tudi na področju politike kako izmenjati dobre prakse, kako povezati se med seboj, potem, ko smo izvoljeni, kako ostati povezani z državljani. Tu smo veliko govorili tudi o urbani agendi. Zelo si želimo iti še dlje od urbane agende. Naj pa izkoristim to priložnost, da pohvalim oziroma da se poklonim županu Amsterdama, ki smo ga izgubili prejšnji teden. Bil je naš stebr pri sprijetju urbane agende in dokumenta iz Amsterdana. Zagotovo urbana agenda ne bi bila tam, kjer je danes brez gospoda Vandarlana. Ne vem, ali ste ga poznali ampak kar zadeva upravno administrativno zmogljivost, je bil on oseba, ki je zagotavljal, zagotavljal največ podpore in so, zelo so, tesno sodelovala s komisijo na področju urbane agende. V naslednjih tednih bomo predstavili nov dokument v zvezi s tem. Toliko gospodu Vanderlanu se je bil res stebr in si je prizadeval za urbano agendo tudi znotraj komisije. Kot veste, je napisal pismo meščanom Amsterdama ko je ugotovil, da je bolan. In imel je pogum, da je neposredno spregovoril svojim meščanom in rekel jim je, pazite na mesto, pazite na se. In to je sporočilo, ki je zelo pomembno za vse nas. Glede vprašanja iz Švedske, glede ranljivih ljudi. Starejši ljudje so zelo pomembni za nas in kar zadeva migracije vse države članice pozivamo, da izkoristijo naše sklade ne samo v nujnih primerjih, ko gre za migracijo, ampak tudi za integracijo. Če ne bo integracije, lahko to postane kot jedrska bomba v naši družbi. Zato moramo že takoj začeti sodelovati, pripraviti najprej takošne ukrepe za nastanitev ljudi, potem pa so potrebna sredstva za šulnine in zato moramo združiti prizadevanja socialnih skladov, strukturnih skladov, kohezijskega sklada. Zato tesno sodelujem s komisarjem Avramopolusom. Zelo pomembna točka je tudi nekaj, kar ste izpostavili. Sprejetje čezmejnega sporočila v povezavi z urbano agendo je bilo zelo pomembno. To sta dva glavna dosežka letošnjega leta. Naslednji teden bomo pripravili sporočilo o najbolj oddaljenih regijah, pri pametni specializaciji pa smo imeli tudi nekaj uspehov v zvezi z regionalno politiko? Vprašanje sofinanciranja smo tudi izpostavili. Po mojem mnenju, visoka stopnja sofinanciranja je upravičena zlasti v težkih gospodarskih razmerah. Oceniti moramo to vprašanje Vem, da to ni zelo prijetno za države članice, da razmišljajo o tem. Dvigniti moramo raven zaveščenosti in skrbništva. To lahko pospeši izvajanje. Še nekaj vznemim v zvezi z našim sporočilom. Pripravljamo že nek kaj časa ukrepe za izboljšanje vidnosti naših politik. Na svetu smo v času malteškega predsedovanja predstavili kar nekaj idej za države članice skupaj s kolegico Marjan Tyson za povečanje vidnosti in prepoznavnosti. Hvala tudi odboru regiji za zavešništvo v tem. To je pomembno ne le za nas, ampak za upravičence, za učitelje, zdravnike. Upravičenci morajo imeti možnost spregovoriti o dodani vrednosti projektov Evropske unije. To je zelo pomembno. Kakorkoli že, Eurobarometer kaže, da 70 odstotkov ljudi, ki so slišali za kohezijsko politiko, menijo, meni, da ima dober vtis o njej. Skoraj sedemnajst odstotkov pa sploh še ni slišala za kohezijsko politiko in ne vedo, kaj se dogaja z evropskim denarjem. Glede vprašanje gospevana, energetska učinkovitost, podnebne spremembe, prehodno obdobje, Na tem področju sodelujemo s komisarjem Ševčovičem, s eh, komisarjem Kanetejem in to je zelo pomembno za naš načrt za Evropo, zato da bomo vodilni v okviru COP22. Lahko pa ste prepričani, da delamo na projektih nizkoogličnega gospodarstva, in pozivamo in drugih in pozivamo tudi države članice, da izkoristijo denarna sredstva, ki so na voljo v vojnici za energetsko učinkovitost. Glede novih kazalnikov pa takole. Že tri leta mislim, da poteka ta razprava, že prvič, ko sem prišla v ta odbor regi. Strinjamo se, da stanje ni idealno, ampak BDP na prebivalca, kar zadeva BDP na prebivalca, v zadnjem obdobju resnično menim, da vsi vemo, da se je BDP na prebivalca ni edini kazalnik in um, ne poda nijans realnih razmer. Res moramo upoštevati idejo o uvedbi kazalnikov, ki so pomembnejši za kakovo življenja, socialno vključenost, revščina, razvoj. Kajti mi smo tukaj v Belgiji, imamo visok BDP na prebivalca, ampak obstaja tudi veliko regije ali delov regije z visoko stopnjo brezpolnosti oziroma revščino. Zato moramo res bolje razmisliti o tem vprašanju. Mi želimo preučiti druge alternative. Delamo Svetovno banko, sodelujemo z OECD-jem, zato da preučimo, kako bi lahko pripravili nabor ustreznih kazalnikov in kako naj se dodeljujejo sredstva državam članicam. To bo še težka razprava v naslednjih mesecih. Glede boja proti brezposelnosti, ne samo socialni sklad, ampak tudi kohezinski skladi se ukvarjajo s tem vprašanjem. Gospod Kataneo, hvala za vaše besede. Res smo zelo optimistični. Kohezijska politika deluje. Ampak obstajajo države, kjer še več kot 50 odstotkov javnih naložb je odvisnih od naših skladov. Mi menimo, da so te politike pod napadom. Imamo vedno več novih izzivov ne samo prednostnih nalog. Veliko vprašanj še nima odgovorov. Že na začetku sem rekel, da ne vem, kako, kakšni bodo rezultati pogajan o Brexitu, kako bomo zapolnili vrzel, kako uvesti izzive, kot so migracije, zunanja, notranja varnost ali vojska Evropske unije. Po mojem mnenju moramo biti ambiciozni. tako, da dobimo vsaj enak proračun. Če pa ne bomo ambiciozni, če ne bomo opravi, opravili svojega dela in sodelovali z državami in članicami in poskusili še izboljšati lastna sredstva letih, bo kohezijska politika mogoče manjša, imela manj proračunskih sredstev, ampak v mojem dokumentu o stališču se seveda zauzemam za to, da bi imeli vsaj enaka proračunska sredstva. Boriti se moramo pred, pred, to, pred sodkom, da je ta politika stara. Res je, reforme že dolgo ni bilo, ampak Prilagoditi se moramo novim, porarajočim se izzivom. Potem vprašanje o vnaprejšnjih pogojih, ex ante conditionalities. To že zagotavlja nekatere rezultate in to je predpogoj za naložbe. Ti pogoji bodo veljali tudi v prihodnjem, vendar pa jih je treba poenostaviti in postaviti v spredje in racionalizirati. Javni organi pa imajo glavno vlogo pri tem, saj bodo oni tisti, ki bodo to izvajali na terenu. Gospod Spiridon, rekli ste nekaj o vlogi lokalnih organov. Kot veste, imamo partnerski sporazum in to skupaj s pri, pristopom, strateškim pristopom, tako da poskušamo doseči strateške cilje. Gospa Brezo, najlepša hvala. Poenostavitev je ena mojih prednostnih nalog in je bila v prvih mesecih. Predlagali smo, kot sem rekla že na začetku, predlog za ponastavitev tudi v tem programskem obdobju. Tudi tokrat upam, torej še enkrat upam, da se bo nadaljeval trialog o uredbi omnibus in da bodo ti ukrepi uvedeni. Za naslednje programsko obdobje si želimo enoten, enotnega nabora pravil. Gospod Katifaras, hvala tudi za vaše besede. Lahko vam zagotovim, da ne le Grčija, ampak tudi vse države članice lahko izkoristijo sredstva iz kohezijskega sklada. Ko bomo imeli izredno situacijo v Grčiji, bomo tam, ko smo imeli podobne razmere v Italiji, smo bili tudi tam. Grčija je za primer naravne katastrofe, tako kot Italija prejela sredstva. Vsaka država članica lahko dobi 25 odstotkov sredstev za rekonstrukcijo, za obnovo. Želimo imeti sredstva, ki so dana na stran, zato da jih imamo na voljo, ko prijajo do teh nepričakovanih dogodkov. Glede izvajanja, gospod Maletič prejšnje obdobje kaže. A, gospe Maletič ni tukaj. No, črpanje za prva leta. No, izvajanje na terenu je vedno hitrejše. To lahko povem za vse, tudi če gospod Maletič ni v dvorani. V RDF je to doseglo 400 odstotkov in 50 odstotkov za večje projekte, ki so že bili predloženi v sprejem. Seveda pa je treba še pospešiti črpanje sredstev za to, da se zagotovi dobro izvajanje evropskega proračuna. Zdaj želimo ugotoviti, kateri programi so tisti, ki ne zagotavljajo dobrih rezultatov, zato da jih lahko mogoče tudi zapremo. Gospod Nisen, zadnje vaše vprašanje je bilo zadnje. Kot veste, sem odprta za to, da naredim vse, kar je potrebno, da se izločijo nepotrebna pravila. Imamo 600 strani zakonodajnih aktov in veliko krat pride do težav pri tem, kako si razlagati ta pravila. Tako da imamo dovolj regulative na ravni Evropske unije. Jasne nam morajo biti tudi posledice in eh, strogi moramo biti do držav članic. kajti na terenu, na lokalni, regionalni ravni ljudje namreč večkrat rečejo, ne, hvala lepa, ne želimo uporabiti sredstev iz strukturnih skladov, ne več. V 21. stoletju se mi zdi čisto nenormalno, da imamo projekte s 7000 stranmi vsakega podpisanega. Tako da pozivam vse države članice, da poenostavijo postopke, da pripravijo dokumente v elektronski obliki, obliki ne na papirju. Eno je, če imamo 20 odstotkov javnih naložb, ali pa 60 odstotkov javnih naložb. Tu smo imeli tudi, tu se tudi nismo strinjali z revizijskim sodiščem glede ovojnice. Bolj se moramo osredotočiti na rezultate in upravičenci morajo porabiti in posvetiti več časa izvajanju projektov ne pa pripravljeno dokumentov na papirju in birokraciji. Še enkrat hvala lepa. In za konec, zdi se mi, da nam je vsem jasno, da je kohezijska politika tukaj zato, da zmanjša razlike med regijami in mesti, pomaga regijam z ekonomskega, socialnega vidika, pa tudi političnega. In z političnega vidika je pomembno razumeti, da po mojem mnenju je kohezijska politika tisti cement, ki združuje Evropsko unijo. Skupaj lahko pokažemo, da delamo v interesu 500 milijonov evropejcev za župane, za podjetja, za naše državljane. Ne gre samo za nas, funkcionarje, ampak gre za življenja 500 milijonov ljudi. Hvala lepa. Okay, thank you. Thank you very much, Commissioner. Thank you for... Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala za vaše podrobne odgovore. Razprava je bila zelo plodna. Zahvaljujemo se vsem članom komisije Koter in pa članom odbora regij. Naša skupna seja je sedaj zaključena. No, še preden zaključim, pa bi dala besedo gospodu Osvaldu, da poda svoje zaključke in da on zaključi sejo. Hvala. Kratek bom. Sejo smo podaljšali skoraj za eno uro in verjetno imate druge naloge. Um, če enkrat bi podarili, da smo vsi prijatelji kohezije, vsi smo prijatelji kohezijske politike in uh, tukaj ne gre. Eh, torej, vse vas pozivam, da obiščete spletno stran Zavezništva za kohezijsko politiko in da se pridružite temu zavezništvu. Hvala, gospa komisarka, hvala vsem kolegom, ki so ostali. In strinjam se, ne bi smeli čakati na naslednji teden regij in mest za našo skupno sejo, morda bi morali te seje organizirati bolj pogosto, recimo vsakih šest mesecev. Če smem, bi vas želela danes vse povabiti na ploščad, kjer bomo predstavili 24 projektov. Ne vemo, kdo bo zmagovalec, ampak vemo, da je bilo izbranih 100 eh, projektov. Jaz sem eh, včeraj obiskala stojnice, projekti prihajajo vseh delov Evrope in vabim vas, da se nam um, ob eh, sedmi uri pridružite na trgu oziroma na ploščadi nekaj bo tudi zabavnega programa, predvsem pa bo zanimivo spoznati kreativne projekte iz celotne Evrope. Mislim, da bi lahko tako lepo preživeli uh, lep večer skupaj in da lahko na ta način praznujemo eh, obstoj kohezijske politike. Ja, to bi bil res lep zaključek dneva, pravi predsedujoča. Sedaj pa moramo nadaljevati z delom. Hvala lepa za, vašo, eh, za vaše sodelovanje in nadaljujemo z sejo odbora regije. Thank you.

Dear ladies and gentlemen, may I ask the members of Gospe in gospodje, prosim, da spet zavzamete svoja mesta. Okay, uh, we can start the further point in the agenda. Tako, začenjamo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za predstavitev študije po naročilu tematskega sektorja B o finančnih inštrumentih za energijo energijsko učinkovitost in energijo iz obnovljivih virov. Pred nekaj meseci je eh, odbor regij zaprosil tematski sektor B razkovalnega centra za evropsko politiko naj eh, pripravi študijo o finančnih inštrumentih za energijsko učinkovitost. Ta preuč vključuje obdobje 2014-2020. Prosim za nekoliko tišine. Študija je torej preučevala tudi uh, podatke iz prejšnjih obdobij, zakonodajni okvir 2007 do 2014 uh, je dovoljeval, da sem finančni inštrument, ukvarja samo s tremi področji, SME, urbano, raz, urbani razvoj in pa energijska učinkovitost in obnovljivi viri energije. Študija preučuje uporabo finančnih inštrumentov za energijsko učinkovitost in pa za obnovljive vire. Študijo posta predstavili dve raziskovalki, eh, Fiona Wishlate, upam, da sem to dovolj dobro izgovorila, in pa gosparona Miči. Obe prihajata iz izagovalnega centra za evropsko politiko in sicer iz eh, univerze v Strakleidu. Ehm, vaš čas je seveda omejen. Najprej bomo slišali predstavitev, potem pa bo potekala izmenjava stališče z člani odbora regij. Izvolite. Okay. okay. Uh, good morning and uh, thank you very much. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa gospe Mihajlovi za njeno predstavitev. Hvala, da ste nas povabili na sejo vašega odbora, da predstaviva to študijo. Čeprav razumem, ste vsi dobili kopijo študije, eh, tukaj pa gre za predstavitev, kjer izpostavljamo glavne ugotovitve iz študije. Kar se tiče strukture same predstavitve, bom najprej spregovorila o ozadju, o kontekstu, potem bom govorila o podpori kohezijske politike za energijsko učinkovitost in pa obnovljive vire energije in spregovorila bom predvsem o finančnih inštrumentih. Tretjič, govorila bom o tem, kako finančne inštrumente izvajamo v praksi. Gre za študijo s konkretnih primerov. Pri tem bomo skušali identificirati nekatere glavne izzive in pa naučene lekcije. In pa zaključila bom se nekaj pripombami o uspešnosti finančnih inštrumentov in podala bom nekaj priporočil. Najprej. Eh, ozadje je precej zapleteno. Gre za tri med seboj povezane politike, ki so zapletene že same po sebi. Uh, Najprej, eh, pobuda za Evropo 2020, to vključuje eh, cilj povečanja deleža obnovljivih virov energije, približno 20 odstotkov pri porabi in pa prihranek pri energijski učinkovitosti za približno 20 odstotkov. Eh, za leto 2030 so ti cilji še bolj ambiciozni. Drugič, gre za finančne instrumente v evropskih politikah. Finančni instrumenti imajo veliko prednosti um, v primerjavi z nepovratnimi sredstvi, lahko spodbudijo investicije, lahko pa tudi povečajo stroškovno učinkovitost uh, in prinesajo bolj trajnostne politike. No, izvajanje instrumenta pa je lahko v praksi precej, precejšnji izziv. Tretji element je vlog Evropskega strukturnega investicijskega sklada, eh, njegova podpora pri prehodu na nizkooglično, na nizkooglično gospodarstvo. Gre za to, da skušamo različne akterje upeti v zakonodajni okvir, ki je prav tako precej zapleten. Mm-hmm. Ko gre za politiko za energijsko učinkovitost in obljubljive vire, eh, moramo razumeti, da se situacija močno razlikuje od države do države. Imamo različne regije, različna podnebja v Evropi in to seveda ima določene posledice za energetsko učinkovitost, za stavbe, eh, ki so seveda glavni eh, porabnik energije v Evropi. Naravni viri se prav tako razlikujejo od države do države in to pač vpliva na uporabo različnih obnovljivih virov energije, kot so eh, voda, veterna energija in tako naprej. Um, nekatere države članice so že precej energijsko učinkovite, druge pa ne. Uh, in seveda tudi uh, gospodarska situacija v državah članicah vpliva na prihranke pri energiji. Prav tako pa uh, je vse skupaj odvisno od nacionalnih ukrepov za spodbujanje energijske učinkovitosti in pa obnovljive vire. To se razlikuje Eh, tudi znotraj samih držav. No, eh, zaradi vsega tega je tukaj slika precej razdrobljena, kompleksna, vključuje celo vrsto virov financiranja in pa agencij na evropski, nacionalni in pa regionalni ravni. Eh, na 28. strani poročila lahko vidite primer institucionalne strukture recimo v Nemčiji to vam lahko ponazori, kako eh, je vse skupaj zapleteno. Eh, prav tako um, gre tukaj za kompleksnost izpolnjevanja podnebnih, uh, cilj, podnebnih sprememb. Um, 30, 30 um, milijonov evrov na leto naj bi potrebovali za to za energijsko očekujitost in pa 20 za obnovljive vire energije. Um, največji vir financiranja so seveda Evropski strukturni investicijski skladi. Uh, torej, če mm, spregovorim o finančnih potrebah, lahko vidite, da je prišlo do bistvenega porasta eh, sredstev, ki smo ga porabili za obnovljiva vira energije in energetsko učinkovitost v primerjavi z obdobjem 2007-2013, eh, približno 12 milijonov v letu 2013, to je približno 40 odstotkov eh, dodeljenih sredstev za kozijsko politiko, sedaj pa imamo 30 milijonov. In to predstavlja približno 9 odstotkov celotne porabe za kohezijsko politiko. Če si ogledamo obnovljive vire energije in pa energijsko učinkovitost, vidimo, da je prišlo med dvema obdobjama do precejšnjih sprememb. Ne samo, ko gre za sredstva, ki so bila tukaj porabljena. Leta 2013 so finančni inštrumente, ki so bili namenjeni eh, obnovljivim virom in pa energijske učinkovitosti, eh, bili uporabljeni v desetih državah članicah. No, ampak številni uh, programi urbanega razvoja Jessica so prav tako podpirali uh, energijsko učinkovitost, zato ta slika tukaj ni popolna. No, ampak samo majhen delež uh, teh sredstev je bilo uporabljenih v okviru finančnih inštrumentov, bližno 4 odstotke. Uh, Um, ob koncu leta 2015 smo, pribli, smo porabili približno 460 eh, milijonov evrov v okviru finančnih instrumentov, ampak samo polovico uh, jih je bilo namenjeno uh, končnim uporabnikom oziroma projektom. No, prejšnji teden pa smo dobili novo poročilo o tem, ki kaže na to, da je trenutno ob zaprtju programov ehm, učinkovitost, uspešnost nekoliko boljša. Ko gre za obdobje 2014-2020, se je, um, uh, so se načrtovani izdatki skoraj potrojili, 20 uh, odstotkov um, 3,7 milijonov evrov je bilo namenjenih za obnove vire energije, za energijsko učinkovitost v 20 državah članicah. Gre torej za bistven porast v primerjavi z letom 2004, v, v primerjavi s prejšnjim obdobjem. No, prvi, prvo poročilo o finančnih inštrumentih in njihovem izvajanju pa vseeno kaže na to, da je napredek bil počasen, do konca leta 2015 je samo 34 milijonov doseglo končne uporabnike. Eh, no, ampak gre šele za drugo leto mm, obdobja eh, in eh, verjetno lahko ehm, v naslednjem, ob naslednjem poročilu pričakujemo nekaj več napredka. Bistvena značilnost podpore energijske učinkovitosti in, in obnovljivim virom uh, je to, da gre za zelo raznolike projekte. Uh, ti se v glavnem osredotočajo na uh, stanovanjske kmetijsko politiko, na javne stavbe, na javne prostore, na infrastrukturo, kot recimo eh, javna eh, osvetljava in tako naprej, potem investicije v obnovljive vire energije in eh, infrastrukturo in pa investicije v inovacije in pa nove tehnologije za obnovljive vire energije in pa energijsko učinkovitost. In vsa ta štiri področja mm, zaznamujejo različne značilnosti. Recimo, ko gre za stanovansko politiko, tukaj Um, lastniki stavb niso pripravljeni investirati v energijsko učinkovitost, uh, saj gre za um, dolgoročno politiko, no, ko gre za investicije v inovacije, pa gre tukaj za visoko tvegane projekte in zato so tukaj spet ostali določeni zadržki pri uh, naložbah v takšne inovacije. Uh, tudi um, Eh, oblika sredstev se tukaj razlikuje od področja do področja. Eh, recimo imamo eh, tukaj posojila, po drugi strani pa zelo specializirane projekte za recimo investicije v infrastrukturo ali pa v razvoj inovativnih proizvodov. Naša študija je preučila številne primere finančnih inštrumentov iz, lasne, iz lanskega obdobja financiranja. V recimo Estoniji so um, um uporabili ta posojila za uh, prenovo javnih uh, stavb. Uh, pripravili so kar 120 projektov. Uh, potem recimo v Španiji je schema FIDAE uh, podprla precej raznolike projekte. Šlo je za prometne projekte, za pametna omrežja, za investicije v, javna, v javne stavbe in javne prostore. V Združenem kraljestvu smo preučili primer inštrumenta, ki se je odločil za investicijo v manjša podjetja. Eh, ampak tukaj je bil obseg investicij relativno majhen. Eh, gre torej za različne oblike financiranja. potem trenutno obdobje. Eh, kar nekaj je bilo sprememb, eh, ko gre za uredbo, ki ureja finančne inštrumente. Eh, v, prejšnjem, v prejšnji razpravi so se nekateri pričakovali, kako hlapni so bili predpisi v obdobju 2007 do 2013. No, zato smo v sedanjem obdobju dobili veliko bolj natančna pravila, bolj natančno zakonodajo. Komisija tudi naj ne bi ponudila dovolj e, priporočil za uporabo finančnih inštrumentov, no e, sedaj v tem obdobju pa je komisija ponudila več tehnične pomoči in objavila več dokumentov e, med njimi je vzpostavila tudi tako imenovano eh, FE Kompas platformo v sodelovanju z Evropsko investijsko banko. Eh, potem, kar se tiče eh, ne specializiranih inštrumentov, ti so bili uporabljeni predvsem za vprašanje za področja javnih razpisov in pa državne pomoči. No, te spremembe so sicer pozitivne, ampak ostaja kar nekaj izzivov. Nekateri izmed teh izzivov ostajajo enaki, eh, tako na področju obnovljivih virov energije, kako tudi pri eh, energijski učinkovitosti. Pravni okvir je zapleten, eh, smernice so prišle prepozno, enako velja za tako imenovane OTS modele. Ti so imeli žal majhen učinek na izvajanje finančnih inštrumentov doslej. Eh, obstajajo tudi problemi na področju državne pomoči, deloma eh, zato, ker je ta prisotna na različnih ravneh. Potem pa tudi izbira posrednikov za izvajanje inštrumentov eh, je bila prav tako pogosto problematična, bilo je nekaj negotovosti v zvezi z javnimi razpisi. Um, um, no, um, nekateri izzivi so enaki. Uh, Eh, so bolj splošne narave, ko gre za prehod na nizkooglično gospodarstvo, eh, gospodarstvo, gre recimo za sodelovanje z novimi eh, partnerji, gre za nekaj tehničnih problemov. No, nekateri zivi so pa specifični za področje obnovljivih virov energije in pa energijsko učinkovitost, recimo pomanjk manjka nam tehnične strokovnosti, eh, prav tako eh, prejemniki eh, oziroma upravičenci ne želijo financiranja za obnovljive vire energije in pa energijsko učinkovitost zaradi kompleksnosti tega področja. Poročilo kaže na to, da so projekti da so projekti tukaj precej raznoliki. Um, smo se pa naučili nekaj splošnih zadev. Najprej je pomembno imeti neko splošno vizijo o tem, kako lahko projekti prispevajo k trajnostnemu razvoju. Um, to pomaga tudi nosilcem projektov pri promociji samih projektov. To je bil pomemben del aktivnosti v nekaterih državah, recimo v Estoniji. Potem drugič, pomembno je tudi osveščanje, finančni inštrumenti. Finančne inštrumente lahko tukaj dopolnimo z nepovratnimi sredstvi, za recimo izvajanje oziroma pripravo študij izvedljivosti. Tretjič, tudi pilotni projekti igrajo pomembno vlogo uh, za. Um, prilagoditev um, posameznih politik okoliščinam. Potem uh, naslednja točka, fleksibilnost. Številni primeri so uh, pokazali na to, da se lahko okoliščine spremenijo tekom implementacije projektov uh, in zaradi ex ante financiranja je treba tukaj tu in tam prilagoditi tudi uh, strategije um, naložb. Eh, potem seveda je treba mehanizme prilagoditi tudi lokalnim potrebam, lokalnim posebnostim in pa um, zadnja točka. Pomembno se je naučiti iz preš, prejšnjih programskih obdobij eh, tudi v samih državah članicah. To velja tako za energetski sektor, kakor tudi širše. Um, z prenosom izkušenj se izvajanje programov sčasoma izboljša. Uh, naslednja točka - uspešnost. Težko je oceniti uspešnost finančnih inštrumentov za obnovljive vire energije in pa energijsko učinkovitost. Težko je nasplošno izmeriti uspešnost posamičnega finančnega inštrumenta. Drugič, težko je izmeriti uspeh uh, podpore uh, Eh, obnovljivim virom in pa energijske učinkovitosti. In pa tretjič, eh, tukaj je življenjsko obdobje sklada relativno kratko in eh, rezultati se pa ne pokažejo, pogosto ne pokažejo v tako kratkem obdobju. Obstaja tudi nekaj um, dvomov glede samih merilov, glede samih meril, pokazalnikov uspešnosti. Recimo v Estoniji so vzpostavili schemo posojil za obnovo stavb, ampak temu so se odpovedali v obdobju 2014-2015, se so pač. Um, se so pač zagnali komercialni trg za to vrstne obnove. In to, tega standardizirani kazalniki ne zaznajo no, pri študiji ni šlo toliko za priporočila. Imamo pa. bi pa lahko na podlagi študije pripravili nekaj predlogov. In sicer ehm, življenjsko obdobje eh, finančnih inštrumentov bi morali ločiti od, finanč, od eh, življenjskega obdobja sklada, tako da ne bi finančnih inštrumentov eh, umetno zapirali, ampak bi se lahko eh, ti razvijali eh, skupaj s projektom do konca. Potem eh, menimo, da v naslednjem obdobju ne bi smelo priti do radikalne spremembe pravil. Bi pa morali poskrbeti za izmenjavo izkušenj, za izgradnjo zmogljivost in komisija bi pri tem morala nuditi podporo za tehnično pomočjo in pa z pobudami, kot je recimo platforma FIKOMPAS. Eh, potem še zadnja točka. Morali bi imeti podrobne eh, evalvacije finančnih inštrumentov in na ta način bi morali uh, pridobiti bolje razumevanje tega, kaj trenutno deluje in kaj ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo študijo in za vašo predstavitev. Naš čas je omejen, 15 minut. Ampak, če želi kdo zastaviti kakšno vprašanje ali kaj pripomniti. Imate sedaj dobro priložnost za to. Vse jo sem jasno. Želi ta raziskovalka še kaj dodati? ne, glede na to, da je šlo zelo kratek povzetek. No, se je pa na podlagi te študije pokazalo, kako težki so finančni inštrumenti za organe upravljanja. In če k temu dodamo še tehnične vidike obljubih virov energije, energijske učinkovitosti, vse to pomeni, da to postane še bolj zapleteno. No, kar se tiče evalvaciji, pa se mi zdi, da bi lahko bilo zanimivo bolj, mm, do, pridobiti bolj kvalitativne ocene delovanja teh inštrumentov. Ne vemo točno, točno kaj je učinkovito, kje so pa oska grla, eh, kje recimo gre za izpodrivanje sredstev iz zasebnega sektorja. Kazalniki vse, vsega tega ne pokažejo. Ne pokažejo niti um, vseh primerov, kjer uh, so finančni inštrumenti uspešni, recimo kot v primeru Estonije. No, pripravili smo tudi študijo lastnikov stavb. Um, ki so že bili deležni projektov obnove in ti so seveda povedali, da je to pozitivno vplivalo na njihovo kakovost življenja. Potem eh, tudi, če se ogledamo schemo iz Združenega kraljestva, eh, šlo je za manjšo schemo, ki je spodbujala investicije v inovativne projekte. Na ta način smo lahko spodbudili nove, eh, nove investicije uh, ki pa jih niso nujno financirali javni finančni inštrumenti, ampak je to kasneje prevzel zasebni sektor. In to je spet neka zgodba o uspehu, eh, ki pa je standardizirani kazalniki uspešnosti spet ne pokažejo. Hvala, ta točka je bila zelo zanimiva. Pripričana sem, da se bo porodilo nekaj več vprašanj, ko bodo kolegi lahko podrobno preučili vašo študijo. Zaenkrat se vam zahvaljujem, hvala za to predstavitev, hvala, da ste eh, prišli na našo sejo in sedaj nadaljujemo z dnevnim redom. Naslednja točka je sprejetje sklepov koordinatorjev. Vsi člani ste dobili um, odločitve koordinatorjev, ali jih lahko sprejmemo, da, brez pripomp in se reče točka razno. Gospa Krel je želela odboru poročati o pogajanjih o doseju omnibus. Ja, ravno razmišljam o tem, kako dolgo naj govorim o tem, no tukaj je tudi nekaj poročevalcev v senci, eh, tudi naša predsedoča se še tukaj, tako da sem lahko pravzaprav kratka. Dejansko pri eh, pogajanjih dobro napredujemo, trialogi dobro napredujejo, vse tri institucije so pripravljene na sklepanje kompromisov. In to pravzaprav pomeni, da smo skoraj prehitri. Um, pač in kont se pogajata počasneje in to bi lahko privedlo do problemov v naslednjih dneh. Kajti, ko gre recimo za finančne inštrumente, ko gre za preverjanja, eh, lahko rečemo samo načelno, da se s tem strinjamo ali ne, ampak to bomo morali kasneje še vse uskladiti z rezultati o eh, rezultati pogajanj o eh, uredbi o neposrednem financiranju. Potem po vrsti, solidarnostni sklad. Tukaj eh, še ni bilo dogovora, mi smo želeli vse skupaj nekoliko poenostaviti, postopke smo želeli poenostaviti, ampak svet se ni pripravljen eh, pogajati o tem, dokler temu ne bo prilagojena tudi finančna uredba. Če se bo svet še v takšne igrice, spoh ne bo dogovora tako, da se bom o tem uh, pogovorila tudi za gospo Gresle, ki je pristojna poročevalka. Eh, Evropski regionalni sklad, tudi tukaj ni bilo dogovora, ne na področju projektov, um, turističnih in kulturnih projektov, bi pa tukaj želela kolege opozoriti na to, da nekatere države članice tukaj močno lobirajo. Uh, Po informacijah komisije smo tukaj določili določen prak, to smo predlagali tudi kot odbor regi in komisija pravi, da je 90 odstotkov teh projektov, ki so v pripravi pod tem pragom. Ostali projekti pa bi lahko eh, bili obravnavani v okviru izjem, ki smo jih tukaj eh, predvideli. Tako da upam, da bo tukaj parlament ostal trden pri svojem stališču. No, um, Nekaj problemov gre pripisati različnemu tolmačenju v državah članicah. Tukaj gre recimo za definicijo upravičenca, beneficiary, potem mm, gre tudi za ureditev za finančnimi institucijami. Tukaj ima Italija neko posebno situacijo, no, ampak mislim, da bomo tukaj uspeli doseči nek kompromis. Veliko kompromisov je že bilo doseženih tudi uh, na področju finančnih inštrumentov. No, uh, dogovor je bil dosežen tudi m, mm, dogovor med parlamentom in pa predsedstvom, ko gre recimo za črtanje 30a, ko gre za to, da bi morali skladi ESI vrniti sredstva komisije, zato da bi to potem pri EIB uporabili kot jamstva za EFSI. Uh, eh, tukaj uh, bo komisija podala k malo izjavo v zvezi s tem. Pri EFRE sem nekaj pozabila. Uh, Eh, tukaj je bilo vloženih nekaj predlogov sprememb v zvezi z omembami beguncev. Ampak eh, izkazalo se je, da to ne bo tako enostavno, kajti če bi uporabili ubeseditev, ki smo jo sprejeli tukaj v odboru regi, potem teh um, um, centrov, ki sprejemajo begunce, ne bi mogli več podpirati, kajti ti še nimajo nekega. Uradne, kajti tam begunci še nimajo uradnega statusa, ampak mi želimo tudi te pozdravne centre podpirati. Potem tudi otroci brez spremstva. Ni nujno, da imajo ti mednarodno priznan status, Skratka, za takšne osebe bi morali najti neke ustrezne rešitve tudi v naših državah članicah. O tem se bomo še enkrat pogovorili za poročevalci v senci. Jaz eh, se tukaj nagibam k temu, da bi sprejeli eh, izvorni predlog komisije. Ampak o tem se bomo še pogovorili na sestanku poročevalcev v senci. No, eh, vse še ni dogovorjeno, rešeno tudi na, na področju finančnih inštrumentov, recimo jamstva v primeru izgubljenih presežkov, potem vprašanje sofinanciranja, eh, če gre za projekte, ki se financirajo iz EFSI-ja in ESIF-a. Mi smo se tukaj zauzeli za to, da ohranimo to osnovno načelo kohezijske politike, da so uh, lahko, da imajo lahko določeni projekti tudi deljeno financiranje. Ne vem, ali bomo tukaj pripravili kakšen kompromis, ali bomo eh, to vprašanje rešili na kak drugačen način. Potem naslednja točka. Eh, parlament eh, je sprejel predlog spremembe v odboru regij, ki poziva računsko sodišče naj izvaja določene kontrole um, in pravne službe so nam tukaj sporočile, da žal te pristojnosti parlament nima. Uh, dobro, to smo sedaj izključili iz besedila. No, um, obstaja pa tukaj še ena večja sporna točka in sicer gre za vprašanje prepoznavnosti projektov. Vsi v naših regijah uh, lahko opazujemo, da ni dovolj sporočanja o tem, koliko sredstev za projekte prihaja iz evropskega proračuna. V zvezi s tem smo vložili nekaj predlogov spremem. Komisija in svet oba podarjata, da se ima to zdaj sicer super ideja, ampak da eh, tukaj ne želita posebnih sprememb, da sploh ne moremo govoriti o konkretnih številkah, ampak da moramo govoriti o projektih. Um, da moramo jasno sporočati predvsem o projektih večjega obsega. Komisija je sicer sedaj um, pripravila predlog, ki je v marsikaterem pogledu podoben našemu, ampak Komisija je pri tem izpustila konkretne številke. No, ampak glede na čase, glede na to, da vedno več eh, ljudi postaja evroskeptičnih, mislim, da bi tukaj morali ostati pri naših eh, stališčih. Skratka, ta točka je najbolj sporna. In pa še na koncu, energijska učinkovitost. Tukaj je bilo stališče parlamenta in sveta od vsega začetka podobno. Želimo poenostavitve na področju administracije. No, komisija bo podala izjavo tudi v zvezi s tem. Ampak skratka, morda bodo zadeve, o katerih smo pravkar poslušali, postale v prihodnje nekoliko enostavnejše. No, eh, januarja naj bi eh, Eh, bili trialogi končani in to nam da dovolj časa za poglobljene razprave o tistih eh, še odprašanjih. Na splošno pa moram reči, da sem zaenkrat eh, mm, pozitivno presenečena, zdi se mi, da pri trialogih dobro napredujemo. This, uh... Really, very positive message because this. Najlepša hvala. Okay, dosje. Torej zelo pozitivno sporočilo dosej je zapleten. Seveda moramo delati na naših izključnih pristojnostih, obenem pa zagotoviti tudi hitrost obravnave. Slediti moramo namreč tudi usmeritvi odborov za proračun in pa proračunski nadzor. Najlepša hvala za ta pregled. To bodo torej razstališče odbora regij v času pogajanja. Nadaljevali bomo seveda sporočevalci v senci za ta trialog, tako danes kot jutri. To je bila zadnja točka, ki smo obravnavali podrazno. Ali ima še kdo kakšno dodatno točko? Gospoda ministra ni več z nami, tako da sklepam, da smo zaključili. Dovolite mi, da vas opomnim, da bo naslednji sestanek v sredo 22. novembra od 3. popovdne do 4 pol sedmih zvečer, na to pa v četrtek 23. novembra od 9. zjutraj. To je bila še zadnja točka odbora regij. Zahvaljujem se tromačem za upravljeno delo. To jutro je bilo precej natrpano. Najlepša hvala vsem za delo.